Yes. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim dr. Alija Avdela Ala. On je predsednik predstavniškega doma Arabske republike. Spremlja ga delegacija, vključno z gospodom Radvanom, On je predsednik odbora za zonanje zadeve in tudi Khalid al-Baku je zraven. Pozdravljeni, prihajate ob pravem času. Egipt je ključni partner za nas v Evropski uniji in podpiramo vlado, si prizadevamo za stabilnost in podpiramo tudi institucije. Pred kratkim ste dobili nov kabinet, osem žensk je v njem in to je prvič, 14. junija, je kabinet začel z delom, zato bi nam bilo zelo všeč, če bi napovedali več o nedavnih političnih dogodkih v svoji državi. Kar zadeva varnost, 13. junija je egiptovska vojska napovedala, da bo umaknila 70 odstotkov sil iz Sinaja in to območje bodo razglasili za območje, kjer ni terorizma. Z veseljem bi slišali kaj več od vas o prihodnosti varnostne situacije v Egiptu in v regiji, zlasti v Libiji in v Gazi. Dr. Abdel Al. Egipt je imel tudi predsedstvo parlamentarne skupščine Unije za sredozemlje, to je bilo do maja 2018. Od takrat je Evropski parlament prevzel predsedovanje. Vem, da ste o tem govorili s predsednikom Tajanjem in zanima me, kaj o rezultatu dela menite vi. V tem kontekstu seveda pozdravljamo tudi krepitev sodelovanja EU-Egipt. To je bilo okrepljeno, ko smo sprejeli partnerske prednostne naloge EU-Egipt za obdobje 2017-2020. Julija 2017 je bilo to. Cilj je, da bi spodbujali skupne interese in da bi podpirali urednote. Upravljanje človekove pravice, socialni razvoj, gospodarstvo, migracija in varnost so ključni tukaj. Seveda želimo upozoriti tudi na človekove pravice in vedno manj manevrskega prostora za neodvisno civilno družbo v Egiptu. To nas skrbi in še enkrat pozivamo k temu, da morate spoštovati temeljne pravice, ki so zapisane v ustavi Egipta. Zdaj pa, dragi predsednik, izvolite, beseda je vaša. Eh, merci, monsieur. Euh McAllister, predsednik Komisije za zadeve tranžije. Najlepša hvala, gospod McAllister, predsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Lahko govorite v katerem koli jeziku želite. We, we, we will have somebody to, to do the translation in English. Okay, then we'll go ahead. Ja, vedno so težave s tolmačenjem, prevajanjem angleščine, francoščina. Eh, vsekakor pa bi želel, da me vsi razumete, tako da se bom potrudil govoriti v francoščini, tako da bo zagotovljen tudi prevod iz francoščine v druge evropske jezike. Najprej naj se zahvalim gospodu McAllisterju, predsedniku odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, za povabilo na današnjo sejo, ki ga izredno cenim. Prvič, predsednik Egiptovskega parlamenta, uh, je tokrat na obisku v uh, Evropskem parlamentu po letu 2004. In uh, stvari so se od takrat neverjetno spremenile. Imamo novo ustavo, novega predsednika, nov parlament. Naš parlament v Egiptu je sestavljen od, iz 196 poslancev in imamo težave očitno. Ne, ne, poslanci prosijo za besedo. Želijo vam zastaviti vprašanje. Mi sem že mislil, da mi kdo želi ogovarjati. Imamo 80 poslank, 39 koptov, 20 političnih strank. Večina v egiptovskem parlamentu je eh, sest, večino sestavlja koalicija različnih strank in nekaterih neodvisnih poslancev. V Egiptu smo delali na številnih zakonodajnih aktih za to, da bi posodobili državo in izboljšali gospodarske in socialne razmere. Skoraj 400 zakonov smo sprejeli v zadnjih treh letih. Med temi so tudi zelo pomembni zakoni, s katerimi krepimo načela enakosti med egipčani in zlasti enakosti med muslimani in kopti. Ti zakoni zadevajo tudi delovanje crkv in gradnjo crkv, kajti v preteklosti je bilo v državi težko postaviti egiptovsko, oziroma kupsko crkv. Odkar imamo nov zakon, se crkve in mošeje eh, gradijo po enotnih pravilih. To pomeni, da izgradnja crkv sledi eh, enakim pravilom kot gradnja mošej. In to je zakon, ki krepi načelo enakosti med egipčani. Drugi zakon zadeva socialno varnost. Večina ljudi v Egiptu nima zadostnih sredstev da bi lahko neomejeno dostopale do vseh socialnih storitev. Odkar je bil sprijet nov zakon, ima vsak egipčan, podobno kot v Evropi, dožnost plačati določeni prispevek, na podlagi tega pa eh, lahko računa na podporo sistema socialne varnosti. Potem je tu še zakon, ki zadeva naložbe v Egiptu odkar je bil sprejet ta zakon, naložbe dejansko so svobodne. To pomeni, da vlagatelj uplača in prenese denar, eh, izvede svoj projekt v Egiptu, potem pa lahko eh, dobiček brez težav prenese iz Egipta v druge države. Ta zakon upošteva tudi mednarodna pravila za zaščito tujih vlagateljev. Ne gre torej Eh, kakrš, za kakršnokoli nacionalizacijo, ne gre za kakršenkoli zaseg. Tako da vsekakor obstajajo jamstva za tuje vlagatelje eh, v Egiptu, ki so z novim zakonom v veljavi. Nadalje je tu zakon o svobodi tiska. Skladno s tem zakonom je strogo prepovedano zapreti kakega novinarja zaradi mnenja, ki ga je izrazil. Ne glede na to, ali je bilo to v časopisu, na televiziji ali v katerem koli drugem sredstvu izražanja. Vse to so ključni zakoni, ki zdaj veljajo v Egiptu. Drugi zakoni, kot sem že omenil, zadevajo vsa gospodarska, socialna in politična področja. Razmere v Egiptu trenutno zelo dobro poznate. Pred nami je veliko izzivov. Prvi izziv je povezan s pojavom terorizma. Drugi izziv pa zadeva probleme v zvezi z nezakonitim preseljevanjem. Potem je tu še tretji problem, povezan z gospodarskimi razmerami. Ko gre za terorizem, je to vprašanje, ki je neposredno povezano tudi z upravljanjem nezakonitega priseljevanja. V Egiptu se je terorizem začel uh, v času prejšnjega predsednika in že od že leta eh, se o tem eh, pogovarjamo in med drugim sem se o tem pogovarjal tudi že z Evropskim parlamentom. Pravzaprav pa korenine terorizma v Egiptu segajo v leto 1900. 81, ko smo zabeležili prvi napad eh, muslimanskih fanatikov v narekovajih. Od tedaj. Pa se je terorizem počasi razraščal in se je spremenil v pojav, ki ni uh, regionalne, temveč mednarodne razsežnosti. Da bi ga omejili, je zato potrebna mednarodna volja. Torej, vse države morajo skupaj sodelovati, zato da bi našle rešitev, s, katerim, s katero se bodo zoprstavile pojavu terorizma. tu gre za sodelovanje, kar zadeva prenos denarnih sredstev, prenos denarja mora vsaka država nadzorovati. Predvsem pa je to področje, ki zadeva organizacijo so, eh, civilne družbe. Zelo dobro uh, vem, kako pomembna je civilna družba, vendar pa je potrebno tu slediti načelom preglednosti. Vsak posameznik, vsaka organizacija civilne družbe mora eh, jasno povedati, odkot dobiva denar, odkot črpa svoja sredstva kaj ti v Egiptu se naprimer pre, pojavljajo težave eh, z organizacijami civilne družbe, ki zbirajo denar pri eh, bogatejših pod pretvezo, da bodo zgradile mošejo, eh, da bodo zgradile šolo, bolnišnico ali kaj podobnega dejansko. pa se to nikdar ne zgodi. Kaj ti dejansko gre tu za sredstva, ki se potem porabijo za druge namene. In med njimi je lahko tudi financiranje terorizma ali v Egiptu ali pa kje drugje. Torej, države na mednarodni ravni se morajo skupaj lotiti nadzora nad pojavom terorizma, predvsem pa je potrebno zagotoviti nadzor nad kroženjem denarja. Prav tako bi morale vse države sodelovati, ko gre za izmenjavo podatkov. Še danes obstajajo države, ki oklevajo, ko gre za posredovanje podatkov glede svojih eh, državljanov eh, v kontekstu terorizma ali pa glede oseb, ki so opredeljene kot teroristi v državah izvora. In nemogoče je doseči varnost eh, v Evropi, eh, na Bližnjem vzhodu ali kje drugje, če vse države ne bodo sodelovale tudi na tem področju. Potem je tu še tisk oziroma mediji. Obstajajo določene televizijske postaje ali določeni časopisi, ki izredno provocirajo k terorizmu. Tu so tudi televizijske postaje, ki uh, objavljajo oziroma delujejo v Evropi in ki spodbujajo k terorizmu. Egipt ima ogromno odgovornost v tem kontekstu. No, prosili so me. Da uh, sem krajši, ampak pravzaprav uh, moram končati, kar sem začel, ker je vprašanje terorizma zelo uh, pomemben. Uh, in, uh, torej, terorizem je prvi problem, drugi pa je nezakonito priseljevanje. Egipt eh, ogromno vlaga v nadzor nezakonitih migracij. Od eh, septembra 2007 pravzaprav eh, skoraj da ni čovna ali migranta, ki bi zapustil Egipt v smeri Evrope. so uh, sicer egipčani, ki so v tem času prišli v Evropo, vendar so uh, bili tujci tisti, ki so omogočili pot egipčanom v smeri Evrope. Egipt izvaja nadzor, ogromno truda vlaga v to, da bi nadzoroval ta pojav. Uh, in stabilnost Egipta je sestavni del stabilnosti Evrope. Če bo zagotovljena stabilnost v Egiptu, bo neposredno zagotovljena tudi stabilnost Evrope. Torej, kar od eh, Evrope in od Evropskega parlamenta zahtevamo, da nam pomagate zgraditi egipčansko družbo, okrepiti mir v Egiptu eh, ter mir v celotni regiji. Govorim seveda o regiji bližnjega vzhoda, eh, kajti to je regija, kjer vlada veliko konfliktov, veliko problemov. Tu so Libija, eh, Sirija, Iran, Irak, Sudan, Somalija in tako dalje. Zaradi vseh teh konfliktov je v Egiptu skoraj 10 milijonov migrantov, 10 milijonov ljudi živi v Egiptu, eh, med njimi je ogromno siricev in To je kratka slika Egipta danes. Vedno poskušam dati nek splošen vtis o tem, kakšne so razmere v Egiptu in vesel sem te priložnosti, da eh, lahko razpravljam z vami, da eh, okrepimo skupne točke kaj ti kar nekaj točk je, pri katerih lahko sodelujemo v interesu vseh naših držav. Pa naj gre tu za interese tukaj ali interese na bližnem vzhodu. Eh, potem je tu, naprimer, plin, kajti v roku dveh let bo Egipt postal največji center za plin na Bližnem vzhodu in potrebno je upoštevati oziroma vključiti ta napredek in eh, sodelovati eh, z Evropo, ter eh, sodelovati tudi, ko gre za reševanje problemov. Kot rečeno, v Egiptu imamo težave pri civilni družbi, eh, na področju svobode medijev, ampak eh, ključno je, da okrepimo skupne poti in da najdemo rešitve za pereče probleme. Izredno odprt sem, pripravljen sem vam prisluhniti in upoštevati, kaj mi želite eh, povedati, tako da eh, pozdravljam vaša vprašanja in vaše komentarje v zvezi z razmerami v Egiptu. Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala vsem. Hvala lepa, hvala gospod predsednik za vaše besede, kolegice in kolegi. Osem vas je prosilo za besedo, gospa Lohpiler je deveta. Vsem želim dati besedo, vendar zamujamo. Poskusite govoriti vsak minuto. potem pa bomo videli, kaj bomo storili z Katarjem. Gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi današnjemu gostu. Odlično priložnost imamo danes, da si z vami izmenjamo mnenja, kar me veseli, ker imamo veliko skupnih izzivov na področju terorizma in tudi na uh, drugih področjih, kjer je stanje precej nestabilno. Egipt je zelo pomemben partner Evropske unije, zato je stabilnost Egipta za nas prednostna naloga. ELS podpira prizadevanja v smeri demokratičnega prehoda, vendar si želimo, da bi se v državi izboljšalo tudi stanje na področju človekovih pravic. Predsednik Sisi je pred parlamentom govoril o strpnosti v Egiptu, o tem, da potrebujemo skupen prostor, govoril je o razvoju v Egiptu. Zato me zanima, kako vi gledate na to, da bi pododbor za človekove pravice iz Evropskega parlamenta obiskal Egipt, da bi se z vami pogovorili v vaši državi o stanju človekovih pravic. Gospod predsednik, samo trenutek. Imeli bomo krok vprašanj, potem boste odgovorili vsem prav. Gospod Sole, socialisti, izvolite. Oh, he, I will take right. a floor for the Greens. If sorry, then the we felt... Okay. You're on the wrong list, sorry. Na napačnem seznamu ste. Se opravičujem. Gospod Kahn. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani predsednik, govorite o Bližnjem vzhodu in o drugih državah in omenili ste Gazo. Ena beseda o Gazi. Kaj lahko Egipt stori v zvezi s krizo na Bližnjem vzhodu? Omenili ste številne države, niste pa govorili o Izraelu in Gazi. Kaj lahko storimo tukaj? In omenili ste številno zakonodajo, ki ste jo sprejeli. Ampak pridržanih je bilo veliko ljudi, naprimer tudi predstavniki opozicije. Ti so še vedno zaprti. Kaj lahko rečete o tem? In še nekaj. Mlad Italijan je bil ubit v Egiptu. Kaj se dogaja s tem? Gre za Giulia Leženija. Zanima me, kako teče preiskava. Hvala. Colleagues, I have closed kolegice in kolegi, zdaj pa je seznama govornikov konec. Gospod Bašir za EKR. Izvolite, hvala. Hvala, doktor Abdel Al. Večkrat sem že obiskal Egipt. Mislim, da se mora Egipt razvijati še naprej. Imam vprašanje v zvezi z policijo za zagotavljanje varnosti turistov. Zanima me, ali ta policijska sila še vedno deluje, torej gre z neke vrste za storitev vse na enem mestu, kjer se turisti lahko pritožijo. In še nekaj, govorili ste o svobodi tiska, to naj bi bil eden od eh, stebrov vaše nove politike. Zanima me, ali to velja tudi za tuj tisk, naprimer za Al Jazeera. Mi verjamemo v svobodo tiska v EU, To je ključnega pomena za demokracijo. Zanima me, kako lahko rešite spor s Katarjem. Hvala. Gospod Oštrevičius, hvala. Gospod predsednik. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu, tudi strani, ne, strani liberalcev in demokratov v skupini Alden. Skrbi nas, da ima civilna družba vedno manj manevrskega prostora v Egiptu. Zlasti v zadnjem mesecu so se zadeve še poslabšale. Izpostaviti smo želeli nekatere posamezne primere blogerjev in aktivistov za človekove pravice. Naprimer Amal Fati objavil je video, kjer obsoja spolno nasilje. To je ženska, ki so jo potem zaprli. Mozen Hasan, je oseba, ki so jo izpustili. Ampak zanima me, ali bi lahko povedali kaj več o preklicu teh drakonijskih glasov, glasov in zakonov glede združevanja. Hvala, gospod Sole, hvala, gospod predsednik, gospod eh, predsednik predstavniškega doma. Gospa Mozen Hasan je feministka v Egiptu in aktivistka. Včeraj jo je zaslišal sodnik in je samo ena od eh, aktivistk, ki se soočajo z težavami, s pravosodjem. Obtožena je tega, da si prizadeva za liberalizacijo žensk. Zanima me, po katerem zakonu jo preganjate v Egiptu v zvezi s tem. Hvala. Gospod Borgecijo, izvolite. Hvala, predsednik, ekscelenca Abdel Al, dobrodošli. Uh, Vesel sem, da ste tako jasno in odločno začrtali tudi to, kako vaša država gleda na dve pomembni varnostni vprašanji, torej na terorizem in na migracije. To sta pomembni vprašanji tudi za Evropo. Redko je slišati kakšnega arabskega voditelja, da govori tako jasno, tako lucidno, tako inteligentno o teh vprašanjih, ki so v skupnem interesu. Rad bi spregovoril o Maršalovem načrtu, ki ga je omenil tudi predsednik Tajani. Ampak težava je v tem, da se pomoč izvaja pozno. Vaši državi bi morali pomagati. Razvoj turizma je ključnega pomena, naprimer, v vaši državi. Namreč za evropejce je danes varno, da odpotujajo v Egipt, potem je pa tu še vprašanje naložb. Tudi italijanska vlada tu intenzivno sodeluje. Kad? Hvala, gospod Šupred. Hvala, gospod eh, predsednik, za ta jasna pojasnila v zvezi s tem, kako se dogajajo spremembe na področju civilne družbe. Vedno več je gospodarskih svoboščin, tudi državljanskih pravic in svoboščin. Sem politolog, razumem, v kako težavnem položaju je Egipt pri vas se dogajajo ekstremistični napadi, ki jih je treba zajeziti. Ste pa na pomembnem križišču geografsko gledano. Zanima me, kako vi gledate, kako bi vi analizirali dogajanje na južnem delu sredozemlja. Namreč ogromno prošen za azil prihaja strani državljanov, ki prihajajo z tega območja, veliko migrantov prihajajo tod. Zanima me, kako bi nam Egipt lahko pomagal pri razreševanju teh vprašanj. Zanima me tudi, če bi Egipt lahko bil eden od zanesljivih partnerjev za to, da se tam oblikuje centr za zdržanje teh migrantov. Mr. Epitideos. Gospod Epitideos, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. gospod eh, predsednik predstavniškega doma, tudi jaz sem se želel oglasiti. Moje prvo vprašanje zadeva egiptovsko-turške odnose. In zanima me tudi, ali bi Egipt bil zainteresiran v ponovno oblikovanje bilateralnega trgovskega območja za trgovanje z Bližnjim vzhodom, vključno s sredozemljem. Hvala. Hvala, gospod Aliu Mehi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, predsednik eh, predstavniškega doma. Hvala lepa tudi, da ste govorili po francosko. Egipt je pomembna, velika država, ki je nujno potrebna tudi na področju varnosti in stabilnosti v tem območju. Zato me zanima, kakšen status ima naprimer Egipt pri reševanju različnih lokalnih kriz, ki ste jih omenili, tudi ko gre za krizo, ki trenutno vlada med zalivskimi državami. Torej, kakšno je vaše potencijalno delovanje na tem področju. Omenili ste naprimer področje terorizma, rekli ste, da bi morali poskrbeti za boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov, vaša obveščevalna služba je dobro znana. Pri nas v Evropi se veliko ukvarjamo z bojem proti radikalizaciji. Zanima me, če imate kakšne izkušnje s tem v zvezi, ki bi jih lahko delili z nami. Še zadnje vprašanje. Če želimo zagotoviti stabilnost v državi, moramo zagotoviti tudi enakopravnost med posameznimi skupnostmi. V mislih imam predvsem koptsko skupnost, kako je le ta opredeljena v ustavi. Hvala, hvala gospod Lohpihle, zadnja. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz imam vprašanje v zvezi z primerom Đulija Regenija. Egiptovski poslanci nam že od leta 2016 zagotavljajo, da si prizadevate za to, da bi prišli zadevi do dna. Zanima me, kaj boste lahko še storili do konca mandata v zvezi s tem. Mi pa spremljamo več primerov človekovih pravic in lepo bi bilo, če bi nas povabili, da bi povabili odbor za človekove pravice v Egipt, zato da bi lahko v Kajru o tem govorili. In še nekaj primerov ljudi, ki so bili pred kratkim pridržani, mati gospoda Regenija pa organizira gledovno stavko. Gre za gospoda Hajtama in druge blogere ter aktiviste. Zdaj jih čaka pravosodni postopek, ne zato, ker bi bili aktivisti, ampak ker jih obtožujejo terorizma. Hvala. Izvolite, 11 kolegic in kolegov je spregovorilo. To vam lepo kaže, kako zelo nas egiptovska politika zanima. 11 govornikov in 11 minut časa za vas, zato ker potem čakamo zunanjega ministra Katarja. Izvolite. Merci, monsieur. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zastavili ste ogromno vprašanj, mislim pa, da bi na nje lahko odgovoril zgolj na večjih srečanjih. Seveda so vsa ta vprašanja, ki ste jih zastavili, zelo pomembna, bi pa rad eh, povzel vprašanja, ki ste jih zastavili. Najprej, kar zadeva možnost obiska vašega pododbora za človekove pravice v Egiptu. To je bilo eno od vprašanj. Potem vas je zanimalo tudi, kaj se dogaja na področju človekovih pravic na splošno v Egiptu. Potem ste me vprašali tudi o tem, kakšno je trenutno stanje na področju varnosti v sredozemlju, kakšno je varnostno stanje v Egiptu, kaj se dogaja s predstavniki medijev, s zagovorniki človekovih pravic v Egiptu. Omenili ste tudi krizo na Bližnjem vzhodu, izredno ste spostavili gazo, rekli, kako ta problematika vpliva tudi na nas, zlasti z vidika turizma v Egiptu. Potem je bilo tu še vprašanje v zvezi z pomočjo, ki jo evropske države namenjajo Egiptu. S tem v zvezi bi se rad zahvalil italijanskemu kolegu, ki je predlagal Maršalov načrt za Egipt. Računamo na vas, da boste oblikovali ta Maršalov načrt za Egipt. Začel bom kar s prvim vprašanjem, torej z obiskom pododbora za človekove pravice iz Evropskega parlamenta. Naj povem povsem iskreno, kot predsednik egipčanskega parlamenta bom z veseljem sprejel vaš pododbor v Egiptu. Že prej sem povedal, da smo zelo odprti, da ničesar ne skrivamo. Če obstajajo težave na področju človekovih pravic in če imajo kolegi iz vašega pododbora za človekove pravice željo, da nas obiščejo, lahko to storijo kadarkoli želijo. drugo vprašanje. Je bilo vezano tudi na sodelovanje med eh, Egiptom in Italijo. Generalni toživci zelo dobro sodelujajo, torej tako egipčanski kot italijanski. pri tej zadevi, ki ste jo izpostavili, tesno sodelujemo. Z italijanskimi organi smo spostavili zelo tesno sodelovanje. Želimo si, da bi nam reč razkrili celotno zgodbo pri tem konkretnem primeru. Kar zadeva zakonodajo na področju medijev, ta zakonodaja velja za vse tiskane medije, tako za egipčanske kot za tuje, kar pomeni, da ni več zagrožena zaporna kazen za kazniva dejanja, ki se zagrešijo na strani medijev, bodi si tiskanih ali audiovizualnih, egipčanskih ali tujih. Glede razmer v Gazi naj povem, da je Egipt skušal zbrati različne strani skupaj, tako palestinsko stran kot Hamas, kot tudi palestinske organe. Pogovarjali smo se s posameznimi strankami in stranmi, uspeli smo doseči dogovor ampak nažalost je tu še drugi tuji akter, ki je na tak ali drugačen način skušal izničiti ta sporazum. Egipt seveda prevzema svoj del odgovornosti, ko gre za palestince, ki živijo v Gazi. V zadnjih tednih, v zadnjem mesecu smo poslali veliko pomoči. Pošiljali smo različne oblike pomoči, od eh, sanitarnega materijala do hrane in tako naprej. Potem je tu še problem v Siriji in Jemnu. Egipt si resnično prizadeva, da bi se ti konflikti razrešili na miren način. Kar zadeva varuha človekovih pravic v Egiptu če je nekdo v Egiptu zagrešil kaznivo dejanje, potem tega posameznika obravnavamo pred sodiščem. Pri nas imamo tristopensko organizacijo pravosodnega sistema in dokler se zadeva ne razreši na tretji stopni, je ta posameznik v pridržanju oziroma v priporu, se mora pa zadeva razrešiti zelo hitro, v roku treh mesecev. V tem roku je treba osumljence spraviti pred sodišče. Tisti, borci za človekove pravice, ki so jih aretirali v zadnjem obdobju, so poslani v pripor, ampak ta pripor nikoli ne traja dlje kot tri mesece. Tako da tu ne gre za zapiranje borcev za človekove pravice. Hm. E, disper, uh, glede obiska pododbora za človekove pravice se bomo še slišali. Upam, da bo pododbor za človekove pravice skupaj z odborom za zonanje zadeve tudi organiziral ta obisk v Egiptu. Vedno sem rekel, da ste dobrodošli v Egiptu, kadarkoli se boste odločili priti na obisk, boste dobrodošli, mi smo zelo odprti. Hvala lepa in hvala lepa tudi vam, gospod predsednik, da ste mi ponudili priložnost, da vas danes nagovorim. Gospod predsednik, hvala lepa, hvala za izmenjavo mnen, hvala, da ste odgovorili na številna naša vprašanja zelo jasno ste povedali, da je pododbor za človekove pravice vabljen v Egiptu v imenu našega odbora in parlamentarne delegacije. Vam sporočam, da želimo obisku eh, Egiptu obilo uspeha in želimo vam, da bi še naprej bili dobri partnerji in da bi dobro sodelovali tudi na parlamentarni ravni. Želim vam lep dan v Bruslju in varno pot domov v Kajro.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 Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, zdaj pa nadaljujemo z sejo. 18. točka nas čaka. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim namestnika predsednika vlade in zunanjega ministra države Katar, to je Mohamed bin Abdul Rahman bin Jasim Altani. Kar nekaj uradnikov ga spremlja in seveda tudi veleposlanik, gospod Al-Hulaifi. On je poslancu dobro znan. Vaša ekscelenca, Evropska unija ima zelo dobre odnose z vsemi državami sveta za sodelovanje v zalivu, vključno s Katarjem. Odnosi EU. Katar so za nas zelo pomembni. In odnos smo še okrepili, zato ker smo marca 2018 podpisali sporozum o sodelovanju. Upamo, da bo to osnova za okrepljen politični dialog in poglobljeno sodelovanje na različnih sektorskih področjih. Mi smo Evropski parlament in podpiramo prizadevanja Katarja za diverzifikacijo in agendo za transformacijo države ki se imenuje Nacionalna vizija Katarja za leto 2030. Kakor veste, vaša ekscelenca, smo sprejeli neutralno stališče v zvezi s krizo v zalivu. Po enem letu ima Evropska unija še vedno enako stališče. Podpiramo poskuse medijacije Kuwaita, kajti kohezija v svetu za sodelovanje v zalivu je ključnega pomena za spodbujanje regionalnega sodelovanja in stabilnosti. Vsi zelo tesno spremljamo dogodke V zadnjih tednih zadeve se zaostrujejo in pomiritev napetosti je ključnega pomena za to, da dosežemo regionalno stabilnost. Kriza bi morala biti priložnost za to, da svet za sodelovanje v zalivu postane močnejši, ne pa šipkejši. Odbor AFET je poslal delegacijo v Rijad pred nekaj meseci. Tako. Vaša ekscelenca, povabili smo vas sem zato, da nam poveste več o tem, kaj menite vi v zvezi s krizo v zalivu, kako vi ravnate in zanima me, ali se strinjate z ZDA in njihovimi prizadevanji, da bi organizirali vrh v Camp Davidu. Ta vrh je zdaj bil preložen na september. Veliko je tem, ki jih lahko obravnavamo, vaša ekscelenca, beseda je vaša. Hvala lepa. hvala lepa vsem, hvala Evropskemu parlamentu za to, da me danes gostite tukaj in da ste mi dali priložnost, da spregovorim v parlamentu. Najprej nekaj besed o Katarju, zunanji politiki Katarja in o notranji politiki Katarja. Naj vam povem, kako ravnamo v tej regiji, ki je zelo volatilna, zlasti v zadnjem času. Socialno-ekonomski razvoj je v bistvu agende države Katar. To ne velja samo za notranjo politiko, ampak je to del tudi naše zunanje politike. V zadnjih 20 letih veliko vlagamo v to, da bi spodbujali in širili te univerzalne vrednote na Bližnjem vzhodu. Posvečamo se predvsem razvoju človeškega kapitala in lahko vam povem, da Katar veliko vlaga v izobraževanje. Katar ima zdaj svetovno priznane univerze, različne šole imajo popolno svobodo na področju svobode izražanja in tudi izobraževanja. In to je res nekaj edinstvenega v naši regiji. Kar zadeva človekove pravice, Katar je dosegel veliko napredka v zadnjih letih in razvijamo različna pravila in določbe za to, da zaščitimo človekove pravice, pravice delavcev in da naslovimo vsa vprašanja ki zanimajo mednarodno skupnost. Opolnomočenje žensk je ena naših prednostnih nalog na notranjem političnem področju. Mi imamo najvišji delež zaposlenih žensk v svetu za sodelovanje v zalivu, prav tako je več univerzitetno izobraženih žensk kot moških v Katarju. In V okviru agende za razvoj človeških virov Katar meni, da je treba spodbujati naše vrednote. Zadnjih 20 let že vlagamo v to in poskusiti želimo zagotoviti platformo za medverski dialog. Prav tako se posvečamo gospodarskemu razvoju države menimo, da to zagotavlja blaginjo za ljudi. Napredek je mogoče videti tokom zadnjih 20 let. Katar je zdaj eden največjih dobaviteljev energije. 30 odstotkov utekočinjenega zemljskega plina prihaja iz Katarja. 30 odstotkov na globalni ravni. Katar je pomemben partner številnih držav, vključno z evropskimi državami, pa tudi v Aziji. Evropa je naš drugi največji trg po Aziji. Za Azijo govorim predvsem o Japonski in Koreji, drugače pa zagotavljamo plin tudi Združenemu kraljestvu, Polski in drugim evropskim državam. Katar je v zadnjih dveh desetletjih dokazal, da je zanesljiv energetski partner. Če se vrnemo nazaj v leto 1998, lahko vidimo, da je bil BDP 10 milijard, zdaj pa je naš BDP več kot 150 milijard. To pomeni, da smo za 15 krat pomnožili BDP samo v 20 letih. To je res nevredna rast in nevreden napredek. In to je posledica velikih prizadevanj tako vlade kot tudi ljudi v Katarju in to je prispevalo k blaginji in k uspešnosti ne samo naše države, ampak tudi celotne regije. Evropska unija je naš drugi največji trg, 30 odstotkov našega uvoza je iz držav Evropske unije. Katar je v zadnjih 20 letih veliko vlagal tudi v svobodo dostopa do informacij in v svobodo medijev. Res je, mi smo v regiji, kjer svoboda medijev ni tako trdno ukoreninjena kot tukaj pri vas, ampak Katar si res prizadeva biti neka oaza in želimo zagotoviti prostor za svobodo medijev. Pred 20 leti, naprimer, ni bilo medijskih hiš ali informacijskih platform za arabce, razen uradnih in uladnih virov. Katar pa podpira in financira naprimer Al Jazeera. Al Jazeera je zdaj zelo priznana po vsem svetu, ne samo v arabskem svetu, oddaje v arabščini, angliščini, pa tudi v drugih jezikih. prepričani smo, da je konstruktivni dialog edini način za nadaljevanje in za ustrezen soobstoj. Zato zagotavljamo platformo, zato da se različne strani lahko srečajo, si izmenjajo zamisli in poskusijo rešiti vprašanja z dialogom, ne pa s konfrontacijo. Naša država tudi veliko vlaga v dobro upravljanje. Pravna država je zelo pomembna za nas in to je vrednota, ki jo zelo cenimo v Katarju. Menimo tudi, da je preglednost zelo pomembna in da je preprečevanje korupcije ključnega pomena za uspeh države in Katar je dokazal, da je med najboljšimi v regiji v zvezi s tem, kar zadeva zaupanje v postopek odločanja, smo prvi in drugi smo, kar zadeva učinkovitost zakonodajnega sistema. To so vrednote in načela, ki predstavljajo osnovo naše države in to so vrednote, ki jih Katar sprejema in jih ne želimo kršiti. Mi te urednote sprejemamo, izvajamo in na to širimo med drugimi. Mi smo prvi, ki smo sprejeli te urednote in jih tudi izvajamo. Prav tako smo pripravljeni pomagati drugim bratskim državam na Bližnjem vzhodu. Naj vam podam nekaj primerov medijacije. Mi smo poskrbeli za medijacijo pri okrog desetih mirovnih sporozumih. Gre za Libanon, Sudan in naprimer palestince. Prav tako zagotavljamo priložnosti za otroke, ki niso v šolah, zagotavljamo jim dostop do izobraževanja in lani smo že poželi prve rezultate, vlada podpira programe za to, pomagajo tudi druge države, nekatere države iz Evrope naprimer in Zagotovili smo izobraževanje desetim milijonom otrok, ki se ne šolajo. To so otroci iz najbolj ranljivih delov. Gospodarski razvoj je gonilo za uspešnost, zato veliko vlagamo v krepitev gospodarstva in v oblikovanje delovnih mest za mlade. Prav tako zagotavljamo priložnosti za sto tisoče mladih v regiji. zagotavljanje boljših pogojev za življenje, tudi tistim, ki so najbolj ranljivi, je edini korak naprej za stabilnost na Bližnjem vzhodu. Podprli smo programe rekonstrukcije v Libanonu, v Sudanu, v Darfurju in tako naprej. In rezultati so očitni. V Sudanu se zdaj vračajo razseljeni ljudje, iz Darfurja, vračajo se domov, zagotovili smo jim šole, stanovanja, zdravstvene domove in to je del našega regijskega delovanja. Vi ste poslanci v odboru za zonanje zadeve in mislim, da vsi veste, da so se v zadnjem letu razmere na Bližnjem vzhodu zaostrile. Jemen, Somalija, Libija, Sirija, pojav transnacionalnega radikalizma, terorizma, pa tudi kriza v svetu za sodelovanje v zalivu. Katar meni, da je kriza na Bližnjem vzhodu zelo kompleksna in posamezna vprašanja niso ločena eno od drugega. Menimo, da mora Bližnji vzhod spet začeti govoriti o vključujoči regionalni varnosti. Združiti se moramo, da bi reševali skupna vprašanja in skupne izzive, ampak regionalne sile žal gredo v nasprotno smer. Ne spoštujejo mednarodnega prava in s tem samo zaostrujejo situacijo. Na Bližnjem vzhodu je veliko kontraproduktivnega delovanja. To ogroža strukturo in mir. Pojavlja se vakum na področju moči in seveda to je samo priložnost za terorizem in radikalizem. To je neodgovorno dejanje in v okviru takšnega postopanja je moja država, Katar, postala žrtev takšnih politik. Omeniti želim naprimer blokado čez noč. So naši sosedje sprejeli odločitev, da so odločitve, ki jih je sprejel Katar, nespremljive. Vsi, ki so proti njihovim vladam, so teroristi, v Katarju pa pozdravljamo spremembe in tudi konstruktivno kritiko za to, da se država lahko razvija. Ampak odgovor na ta sporozum ni blokada, gre za to, da bi morali poskrbeti za dialog in razum. Po začetku krize smo povabili sosede k mizi, zato da bodo lahko povedali, kakšno je njihovo razmišljanje in zakaj so se odločili za blokado. Svet za sodelovanje v zalivu ima specifično strukturo, tako pač je, ampak nažalost smo videli, da stvari gredo v nasprotno smer, te sosedne zadeve še bolj zaostrujejo. Ignorirajo pozive mednarodne skupnosti, da bi začeli s dialogom, še naprej izvajajo kontraproduktivne korake in ukrepe ne samo proti nam, ampak tudi proti drugim državam v tej regiji naša regija si ne more privoščiti še dodatnih kriz. Dovolj dela nas že čaka in dovolj je že negativnih posledic na nas in na stabilnost na Bližnjem vzhodu. Menimo, da bi se morale vse države resno lotiti prizadevanja za doseganje miru. Pri vseh krizah imajo prste vmes enake sile, zato bi morali poskrbeti, da bodo ti akteri začeli sodelovati z nami in da najdemo neka načela za mirno sobivanje. Evropska unija ima tukaj ključno vlogo, kajti če se bo karkoli zgodilo v naši regiji, če bo karkoli šlo narobe, bo to imelo učinke preliva tudi na vas. Več bo beguncev, ki bodo prišli iz kriznih območij, prav tako bo več čeznacionalnega terorizma. Pozdravljamo torej prizadevanja evropskih držav za to, da bi podprli dialog na regionalni ravni, zato si Katar prizadeva. Najlepša hvala. Thank you, Your Excellency. Colleagues, we have... Hvala lepa, ekscelenca. Zdaj imamo približno 20 minut za razpravo in izmenjavo mnen. Pet kolegov se je zaenkrat priglasilo k besedi. Salafranka, Panzeri, Pašir, Loh, Piler, Harbet. Sem koga izpustil. Torej, teh pet govornikov, preden pa dam besedo prvemu govorniku, pa najprej dobi besedo predsednica delegacije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, eh, vaša ekscelenca, dobrodošli v našem odboru za zunanje zadeve. Lahko govorim tudi angliško, ampak eh, verjetno bo za oba bolje, če govorim francosko. Gospod minister, vaša ekscelenca, dobrodošli v odboru za zunanje zadeve. Zelo na kratko, ker nimamo veliko časa. Tri vprašanja bi imela za vas. Katar igra gospodarsko vlogo, pa tudi ključno politično vlogo v strateški regiji. Po eni strani z vidika rasti, pa drugi z vidika stabilnosti ne samo regije in Evrope, ampak tudi širše in eh, v zvezi z gospodarskim področjem. Eh, bi želela vprašati, katera so glavna področja gospodarske diverzifikacije za vašo vlado? Eh, torej govorimo o diversifikaciji znotraj Katarja in tudi o diversifikaciji izven Katarja, eh, zlasti kar zadeva vaše naložbe. Katera so torej ključna področja in katera geografska področja vas najbolj zanimajo? Drugo vprašanje, eh, ki je tudi stvar strategije in politike, je boje proti terorizmu. Nam lahko poveste na podlagi konkretnih primerov, Eh, kakšna je pot in eh, kakšna sredstva Katar uporablja v boju proti terorizmu. Gre za nadzor nad finančnimi tokovi, preprečevanje radikalizacije. Vem, da ste na tem področju dejavni že leta. In pa še vprašanje v zvezi s krizo, eh, ki ste jo omenjali. Ali lahko poveste, kako vidite razvoj dogodkov v prihodnjih mesecih. Eh, po eni strani imam občutek, da se stvari premikajo, po drugi strani pa, da vtegne vse skupaj trajati leta. Eh, eh, obstaja določena rešitev, ki pa je bolj tehnične narave in zato me zanima, ali bo prišlo do političnih premikov v prihodnjih mesecih. In pa govorili ste o vrednotah in temeljnih načelih, za katar Eh, in eh, tu eh, sta predvsem v spredju dve vprašanje. Strpnost, zlasti verska strpnost. Vem, da je Katar sprejel določene pobude na tem področju in pa drugič, kar zadeva tuje delavce, kajti iz globalnega vidika se tudi na tem področju odpirajo določene vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predlagam, Eh, da zberemo vprašanja kolegov in kolegic, potem pa boste, ekscelenca, dobili besedo. Vi, osem govornikov imamo, vsak bo dobil eno minuto, zato ker nimamo veliko časa. Najprej gospod Salafranka, ena minuta. Hvala lepa, predsednik. Lepo pozdravljeni, minister. Leto je minilo od eh, prekinitve diplomatskih odnosov med eh, Saudsko Arabijo, Egiptom in vašo državo ampak eh, vi ste vseeno uspeli ohraniti konstruktiven dialog z ZDA, s Turčjo, sklenili ste dogovor z Omanom in drugimi akteri, ampak strošek te celotne situacije nosijo vse države v zalivu. Namreč vas je to prizadelo tudi z gospodarskega vidika, sicer ste se dokaj dobro držali in bili odporni, ampak gospod minister, zanima me, kakšne perspektive imate. Odbor za zonanje zadeve je nedavno obiskal Kuwait, tudi Saudsko Arabijo. Želimo obiskati tudi Iran. Zanima me, kako gledate na Kuwait, kako gledate na medijacijo ZDA v tem kontekstu, kaj lahko Evropska unija po vašem mnenju stori v tej situaciji. Hvala, zdaj smo eh, zaključili s zbiranjem govornikov, gospod Panceri. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod minister. Na kratko bi se rad dotaknil krize v zalivskem območju, ker je to za nas pomembno vprašanje, skrbi nas nadaljni razvoj dogodkov na tem področju. Zdi se mi, da bi morali storiti vse za to, da se razrešijo trenutne težave. Kot je rekel predsednik odbora McAllister, Evropa se zauzema za medijacijo v Kuwaitu, ampak zdi se mi, da bi morali storiti tudi še kakšen korak. Več. V mislih imam tudi Katar. Katar bi se moral bolj učinkovito in odločno boriti proti terorizmu, zauzeti veliko večjo vlogo na regionalni ravni, zauzemati bi se morali za človekove pravice. Je pa res, da mora tudi Evropska unija storiti več, ne zgolj ponuditi pomoč, temveč bi morala spodbujati dialog, da se najde uravnotežena rešitev. Dobro bi bilo, če bi ta ista delegacija Evropskega parlamenta, ki bo šla na arabski povotok, podala tudi pobudo s tem v zvezi zauzela jasno stališče. Hvala. Hvala lepa, gospod Pašir, ena minuta. Hvala, predsedujoči. Vaša ekscelenca, dobrodošli v našem odboru za zunanje zadeve. Pozdravljam prizadevanja vaše države pri vzpostavitvi Al Jazeera, ki je odlična nepristranska platforma in zelo profesionalna organizacija. Dve vprašanje imam za vas. Najprej bi želel slišati vaš komentar kak, glede tega, kakšen je učinek blokade na vaše državljane, na njihovo pravico do uh, potovanj zlasti na uh, versko pomembne kraje v Saudski Arabiji, kako to vpliva na poslovanje in pa zanima me, kako gledate na možnost medijacije. Ali bi pozdravili medijacijo strani eh, Evropske unije ali pa Kovajta oziroma Omarja? Hvala. V imenu Alde, gospoda Ranova. Najlepša hvala, dobrodošli. Zelo konkretna bom. Zanima me, če se vi zauzemate za resolucijo dveh držav v Združenih eh, narodih, torej Izrael-Palestina. Zanima me, kako gledate tudi na ta zadnji konflikt v zvezi s protesti v Gazi in v zvezi z uporabo nasilja. Vi ste omenili boj proti terorizmu. Se vam zdi, da bodo te politike privedle k čemu dobremu, glede na to, da se kršijo človekove pravice, da Izrael vodi takšno politiko. Ne vem, kako se boste na tak način borili proti terorizmu. Se vam ne zdi, da boste ljudi zgolj spravili v obup, da se bodo posluževali skrajnih sredstev? Hvala lepa v imenu zelenih, gospa Lohpeler. Hvala lepa, predsednik, in hvala, ekscelenca, za vaš uvod. Imamo vprašanje v zvezi z razmerami človekovih pravic, zlasti pri delavcih migrantih. Pred leti so delavci umirali in takrat smo imeli veliko eh, predstavitev na to temo v parlamentu in zelo spodbudno je, da ste sprejeli zelo napredno zakonodajo glede eh, zaščite delavcev in zato si zaslužite vse čestitke. Takrat ste se tudi zavezali, da boste uvedli sistem sponzorstv in uvedli minimalno plačo, ampak to ste samo eh, obljubili, zato sprašujem, kako daleč ste pri uvedbi teh reform. In pa še, eh, ali lahko eh, spregovorite tudi o konfliktu v Jemnu, kjer je prišlo do grozljivih Eh, zločino proti človeštvu, eh, tudi otrokom eh, in kako razmišljate o reševanju tega spora. Hvala. V imenu Guengel, gospod Korsom. Hvala lepa, predsednik, namestnik ministerskega predsednika. Katarska politika je bila izjemno škodljiva v Siriji. Slišali ste tudi mednarodno kritiko s tem v zvezi morali bi storiti korak nazaj, namesto tega pa ste podprli Al-Nuro in druge ekstremistične skupine. In enako se je zgodilo tudi v Jemnu, kjer je potem koalicija vas vrgla ven. Zanima me, če ste se kaj naučili iz teh preteklih napak, ko je šlo pravzaprav za vojne zločine. Ste se kaj naučili iz tega ali veste, da ne smete podpirati terorističnih skupin? Zanima me tudi, kako gledate na Iran in tudi na vse bolj nasilno politiko, ki jo izvaja Izrael. Hvala. Hvala lepa v imenu neodvisnih poslancev, gospod Karver. Hvala, predsednik. Hvala, ekscelenca. Govorili ste o strukturiranem dialogu. So kakšni znaki optimizma, kar zadeva izboljšanje odnosov med Katarim in Saudsko Arabijo? In pa lahko poveste, kakšni so odnosi vaše države z Iranom in uh, ali ukrepate tudi zato, da bi preprečili pritok iranskega orožja v Jemen? In pa. Uh, Zanima me, kako Katar gleda na trenutno razmere in na dolgoročne obete, kar zadeva Jemen. Hvala lepa. Gospod Manesko. Uh, Hvala lepa. Najprej dobrodošli, Vaša ekscelenca v odboru za zunanje zadeve. Res upam, da bomo lahko tesneje sodelovali Eh, torej vaše ministrstvo za zunanje zadeve in eh, naš odbor za zunanje zadeve, eh, podpisali ste sporazum z odborom za človekove pravice v Katarju, kar bo koristno. Biti pa moramo tudi bolj proaktivni, ko gre za stabilizacijo v celotni regiji, ko pravi mi, imam seveda v mislih Evropski parlament. In z vaše strani bi želela slišati, ali ste razmišljali o kakšnem drugačnem oziroma nadaljem sodelovanju z Evropskim parlamentom, glede na to, da imamo skupne interese v boju proti terorizmu, proti radikalizaciji, bi morda Eh, morda lahko sodelovali na tem področju eh, in tudi eh, na področju pomoči. Najlepša hvala in za konec, če gospod Kan. Najlepša hvala, predsednik, hvala za to priložnost, da spregovorim. Ekscelenca, vprašal bi vas o razsežnostih spora s Saudsko Arabijo vemo, da eh, potekajo poskusi reševanja, ampak če ti ne bodo uspešni, ali ne bi morda tudi naša delegacija in eh, Evropska unija ter naš odbor eh, lahko igrali vlogo v reševanju tega spora, bi se lahko upletli, če se stvari ne bodo razrešile že prej. In pa, kot rečeno, ste veliko naredili na področju delovne zakonodaje, ampak eh, tudi domači delavci niso vsi eh, pod zakonodajo oziroma v področju uporabe zakonodaje iz leta 2004. Eh, kaj boste ukrenili, da bi tudi ženske in ostale delavce vključili v to zakonodajo? Hvala. thank you very much, actually. Uh, Najlepša hvala. No, deset govornikov pa 30 vprašanj. Dobrodošli v parlamentu. Torej, prosim, če bom karkoli izpustil, me opozorite. Se pa bom potrudil čim bolj jedrnato odgovoriti. Najprej kar zadeve uh, vprašanje politične in gospodarske vloge Katarja na mednarodnem odru, poleg eh, naših prizadevanj za, raz, za diversifikacijo našega gospodarstva, eh, kajti eh, večina našega BDP-ja izhaja iz oglikovodikov, zato smo eh, Eh, sprejeli strategijo za diverzifikacijo, eh, delamo na tem in od začetka smo pravzaprav dobro napredovali. 86 eh, odstotkov naših, našega BDP je predstavljal glikovodik, zdaj se je ta delež znižal na približno 60 odstotkov in zato, da bi zmanjšali ta delež, uporabljamo različna urodja. Po eni strani so tu uh, Eh, naložbe, diversifikacije različnih panok, poskušamo razviti eh, industrijo, da bi pokrili tudi vrednostne verige, potem so tu pristanišča, letališča, imamo eh, novo pristanišče, ki je bilo odprto septembra in predstavlja 27 odstotkov regionalne trgovine del naše diversifikacije eh, je bil tudi eh, sklad za nacionalna sredstva. Ko so bile cene nafte najviše, smo vse preseške eh, prodaje nafte vložili v ta sklad, ki izvaja mednarodne naložbe. Tako da smo pravzaprav Eh, vložili v veliko eh, vodilnih podjetij, svetovno prepoznavnih podjetij v Evropi, ZDA, v Aziji, ampak še vedno je Evropa glavni cilj naših naložb, pa naj gre tu za finančni sektor eh, ali pa posamezne industrijske panoge. Teh naložb je kar precej. Kar zadeva prizadevanja Katarja v boju proti terorizmu, kaj smo torej storili za to, da bi eh, se borili proti radikalizaciji in ekstremizmu v naši regiji. Katar je eh, veliko vlagal na to področje in del naše mednarodne agende, ki sem jo ravno kar eh, omenil in ki sem jo omenil tudi v vodnih izdelkih, pri pombah je, da se borimo proti temeljnim eh, razlogom in vzrokom za terorizem. Torej, če pogledamo na boj proti terorizmu z dveh vidikov, torej po taktični in strateški plati. Je po taktični plati eh, Katar središče koalicije proti Daješu. Eh, Gostimo eh, torej, eh, operativni center, zagotavljamo vse potrebe, tudi naše obrožene sile sodelujejo v teh prizadevanjih, nudimo tudi logistično in tehnično podporo. Kaj zadeva boj proti financiranju terorizma, pa eh, je tudi prišlo do številnih sprememb v našem sistemu od leta 2014. Takrat smo ugotovili, da se zbiranje sredstev, eh, dob, zbiranje sredstev dobrodelnih organizacij nudi veliko možnosti, da bi eh, sredstva prišla v napačne roke. Uh, in uh, Zagotovili smo pregon takih primerov v uh, našem pravnem sistemu uh, in še naprej uh, razvijamo boj proti uh, financiranju. Vedno je še manevrski prostor za izboljšave in to področje ni novo samo za nas, temveč za cel svet. Zato je nujno, da sodelujemo in da okrepimo dialog in povezave z številnimi državami. Podpisali smo sporazum z ZDA eh, in ta eh, sporazum prizadeva veliko tehnične pomoči ter izgradne zmogljivosti. Deležni smo nepovratnih sredstev in tu smo dosegli velik napredek. Podpisali smo tudi sporazum s Francijo in izvedli smo prvi eh, dialog o, kont, o boju proti terorizmu ravno prejšnji teden nadalje se o tem pogovarjamo tudi z drugimi državami, kjer eh, si prizadevamo, da bi okrepili mrežo informacij, ki jih imamo na voljo na področju financiranja terorizma, ter da bi tudi eh, okrepili sistem nadzora. No, omenili ste tudi naše domače, notranje politike, torej versko strpnost, delovno zakonodajo. Katar je pravzaprav že 20 let eh, vodi eh, medverski eh, dialog in to se dejansko izvaja v praksi. Pripadniki različnih ver lahko eh, svobodno, eh, torej izvršujejo svojo vero, imamo tudi svetišča različnih e, veroizpovedi, ki so na voljo. V nekaterih drugih državah celo e, zasegajo Biblije ali druge predmete. Pri nas pa smo prepričani, da so obstoj različnih verskih veroizpovedi. Eh, je potreben, da je potreben dialog in da to pozitivno prispeva k človekovim pravicam. Kar zadeva eh, delovno-pravno zakonodajo, pa moram reči, da smo dosegli veliko napredka v zadnjih letih. Ko govorimo o državi, ki sprejema kritike in jih poskuša pozitivno upoštevati, eh, Eh, je to nekaj drugega kot tiste države, ki ne dovolijo nikomor, da bi jih kritiziral, ki ne spremajo kritik in uh, Eh, ki se eh, negativno odzovejo na morebitne komentarje. Mi seveda pozdravljamo kritike, tudi poslanci Evropskega parlamenta so nas obiskali, komentirali in to smo pozdravili. V zadnjih treh ali štirih letih je predstavilo do prejšnjih sprememb. Okrepili smo intenzivnost sodelovanja in dialoga tudi po zaslugi prijateljev. Podpisali smo sporozum. Eh, s pododborom za človekove pravice in vsekakor nameravamo razširiti to vrstno sodelovanje tudi na druge vladne agencije. Skratka, vse to je za nas zelo pomembno. Uh, Seveda tudi mi ne želimo dopustiti, da bi delavci umirali zaradi pomankanja nadzora ali zaradi neustrezne zakonodaje in država počne vse, kar je v njeni moči, da bi dosegla najboljše rezultate za svoje delavce in da bi jim zagotovila čim boljše pogoje. Eh, vidimo jih kot partnerje v našem razvoju, kot nekoga, ki pomembno prispeva k razvoju in igrajo ključno vlogo pri našem napredku, kajti smo majhna država z majhnim prebivalstvom, tako da jih zelo cenimo. Kar zadeva smrt delavcev, nekaj vprašanj je bilo v zvezi s tem. En delavec in njegova smrt je ravno tako pomembna, kot če bi jih bilo tisoč uh, ampak in sistem v Katarju uh, ne. Ni toleriral smrti delavcev niti v preteklosti, še pred temi reformami, ko je bilo manj omejitev in pravil. Smo pa vseeno zaustrili zakonodajo, okrepili inšpekcije in naša prizadevanja, podvojili smo število inšpektorjev, razvili smo mrežo sodelovanja, tudi mednarodna organizacija dela ima pri nas zdaj svoj urad in pomaga našemu ministrstvu za delo na tem področju. No, poskušam nekako združiti vprašanja, ki se navezujejo na Katar, preden grem potem na regionalna vprašanja kar zadeva sistem sponzorstv, eh, lahko povem, da nova zakonodaja že velja in da vse podjetja delujejo po novi zakonodaji, eh, kjer eh, Pogodbeno razmerje ni sponzorstvo, kar pa zadeva zaščito plač. Imamo tudi sistem, ki eh, je v veljavi že eh, približno eno leto in tudi zelo dobro deluje. kar zadeva zalivsko krizo in pot naprej. Trenutno eh, vlada zastoj. Eh, Katar je odprt, pripravljen na dialog, eh, torej pozdravljamo vsa prizadevanja prijateljskih držav, Kuwait je glavni medijator oziroma posrednik. Eh, vsi mednarodni partnerji pa eh, tudi eh, podpirajo misijo Kuvajta. Kuvajta. Katar je bil v zelo pozitivnih stikih do Kuvajta in prednedavnim je bilo poslano pismo, da bi se vse države Zalivskega sveta za sodelovanje sestale in uh, Eh, se pogovorili o situaciji, Katar je bil edina država, ki se je pravzaprav odzval na, to, eh, na ta dopis. Že pred tedni druge države tega niso storile in eh, mi vsekakor vidimo rešitev, ki, do katere bomo prišli v okviru mirnega dialoga. Do tega ne bomo prišli s kakšnimi bojevitimi strategijami, kajti vidimo, da vsi izgubljamo na račun te krize. Naši ljudje, naša varnost izgublja, pa tudi naši mednarodni partnerji eh, izgubljajo eh, zaradi držav, ki eh, uspost so spostavile blokado, nekako pozabljamo na to, da je na kocki eh, varnost regije prihodnost eh, sveta za sodelovanje upamo, da bo pozitivna, ampak najprej moramo videti, katera so tista načela, ki so zavezojoča za članice, naprimer, da ne sprožijo napada za druge države in kako bi lahko ta načela nadalje razvijali in zagotovili, da bo naša kolektivna varnost spoštovana. Glede razmer v Siriji, In glede vprašanja o vlogi Katarja v Siriji. No, rečeno je bilo, da Katar uh, podpira Nusro, ampak. Eh, to ne drži. Nikoli nismo podpirali ne njih, ne nobene druge ekstremistične skupine v Siriji. Mi smo podpirali izključno zmerno opozicijo in pri tem smo se pridružili drugim eh, evropskim partnerjev, torej eh, Katar, Sadska Arabija, regijski partnerji, evropski partnerji, ZDA, skupaj smo jih. Pod, smo nudili podporo istim silam. Nekateri mediji pa so žal podlegli propagandi, ki se je žal začela v naši državi in kar je tudi prispevalo k krizi. In upamo, da bodo ljudje. Eh, se bolj pozanimali in ugotovili, da Katar nikoli ni toleriral ekstremističnih skupin, nikoli nismo podpirami eh, ljudi, ki prisegajo z vestobo Al-Kaidi ali Daešu. To so ljudje, ki vidijo v Zahodu eh, sovražnike, ki imajo muslimanske države za eh, izdajalce. Eh, In to vključuje potem tudi nas in vemo, da te radikalne skupine. Uh, bodo škodovale tudi nam, eh, muslimanskim državam v regiji, eh, še bolj kot komorkoli drugemu. Tega se dobro zavedamo in zato delujemo zelo strateško in zagotavljamo, da ni financiranja za terorizem, da se borimo proti terorizmu na najnižji ravni. Eh, otrokom v šolah nudimo možnost za izobraževanje, preprečujemo radikalizacijo, poskušam nadomestiti orožje z pisalom in uh, otrokom in mladim nudimo priložnost, da ustvarijo boljšo prihodnost zase in za regijo. No, morda sem kaj izpustil, ampak mislim, da zadnja točka se nanaša na odnose med Katarjem in Iranom. Uh, imamo določena razhajanja v naših politikah in vidimo, da so ta razhajanja kritična za našo regijo, ampak vsi se strinjamo, da je mogoče to premostiti samo z neposrednim dialogom. Ne moremo poseči zgor po uh, neki konfrontaciji, kaj ti kdo plačuje ceno za vse to. To so ljudje v naši regiji, v Siriji, v Jemnu in v drugih državah. Kaj ti eh, to, kar vidimo v Jemnu, eh, Eh, mi smo bili leta 2015 del koalicije, ko se je skupaj začelo in namen je bil zagotoviti politično rešitev, namen je bil združiti ljudi okrog pobude sveta za sodelovanje v zalivu. Zdaj pa eh, so se stvari posem eh, spremenile, priča smo skrit, prikritim zaporom, priča smo mučenju in priča smo uh, popolnemu zastoju, kjer ni nobenega napredka in ni nobene politične podpore. Katar nikoli ne bo podprl stališča Irana ali stališča nekaterih drugih uh, glede jemna, ne bomo podprli koalicijskega stališča. Tisto, kar želimo, je, da bi jemno zagotovili več stabilnosti, da bi se jemenske skupine sestale za mizo in našle rešitev za svoje ljudi. Jemen je randljiva država na robu propada, deset milijonov ljudi eh, zdaj trpi za eh, lakoto. In Veliko ljudi je resno ogroženih. Do konca leta utegne to števil, število narasti na 20 ljud, milijonov. Torej, vse to so žrtve, kršitev, pa vendarle vidimo, da eh, je mednarodna skupnost omejena zgolj na obsodben in ne počne pa nič več. Eh, Torej, potrebni so konkretni ukrepi za to, da se bodo vse vojne v naši regiji ustavili in da se vsi vrnemo k mirnim pogovorom in za mizo. Najlepša hvala, ekscelenca, hvala, da ste sprejeli naše povabilo. Hvala za vse vaše odgovore. Mislim, da je bilo to zelo dragoceno za člane in članice našega odbora. Veste, da ima Katar številne prijatelje v tem odboru, ampak ostajamo. Uh, neutralni in si želimo predvsem enotnosti v svetu za sodelovanje v zalivu. Najlepša hvala, hvala vsem, da ste bili tu, hvala za eh, povabilo in seveda vabimo tudi člane vašega odbora in člane pododbora, da nas obiščete in se na lastne oči prepričate o tem, eh, kar sem opisoval, da vidite, kaj se dogaja eh, v realnosti in ne samo na papirju ali zaslonih. Hvala.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, dragi kolegi in kolegice, 15 minut zamujamo. Tako da prosim prijatelje Katarja, da zapustijo dvorano. Mi pa prehajamo. Lahko vse to razrešite zunaj, prosim, bi bilo to mogoče. So, second try. Na no, še enkrat bomo poskusili. Gremo na točko 18a, ki smo jo sprijeli včeraj. In sicer gre za razpravo o Moldaviji. Najprej nekaj besed, da bomo bolje strukturirali naslednjih 30 minut. Dve zadeve bomo obravnavali. Najprej zadnji dogodki v državi, zlasti v prestolnici Kišinov, eh, za katere smo izvedeli včeraj. Potem pa bomo govorili tudi o odprtem parlamentarnem vprašanju. Glede na zadnje dogodke v torek zvečer, veste, da se je Kišinovsko sodišče odločilo, da ne potrdi zakonitosti lokalnih volitev, eh, ki, kjer je zmagala eh, platforma za dostojanstvo in pravico, oziroma in resnico. Gospod Ostrovičus bo predstavil podrobnosti potem pa bo dobila besedo služba za zunanje delovanje, ki bo pokomentirala in eh, v tem kontekstu naj potem izpostavil še drugo vprašanje, zato da bomo obravnavali oboje skupaj. 21. marca je gospod eh, Šolc iz GUE NGL zastavil vprašanje komisiji glede preiskav finančnih goljufij v Moldaviji skladno s pravili. Bi morala komisija na to odgovoriti v šestih tednih potem bi eh, gospod Šolc lahko to uvrstil na dnevni red našega odbora. Glede na to, da, zdaj, da so zdaj pretekli trije meseci, eh, sem pristal na njegov zahtevek za sprožitev postopka iz člena 135. Najprej bomo govorili o eh, Kišino, potem o vprašanju gospoda Šolca. In potem je tu še gospod Majer Harting službe za zunanje delovanje, ki je upravni direktor za Evropo in Srednjo Azijo. Z nami pa je tudi gospa Floriana Zipala, prav tako z generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve. Najprej pa Petras. Hvala lepa, predsednik, hvala, da ste to uvrstili na dnevni red in da imamo priložnost o tem razpravljati. Uh, na konstruktiven način. Kot vsi vemo, je Evropska unija uh, podpisala uh, pridružitveni sporozum z Republiko Moldavijo, da ste državi partner, da ste torej, uh, partnerici in da smo oboji zavezani izvajanju pridružitvenega sporozuma. Evropska unija spremlja in nadzoruje Republiko Moldavijo. Uh, Eh, na vsakem koraku. Moldavija pa se je zavezala, da bo izvedla politične, gospodarske, pravne in vse druge reforme, zato da bo dosegla eh, določeno raven eh, napredka v izpolnjevanju pridružitvenega sporazuma. No, nekdanji župan Kišinava, Karin Ketuaka, je bil odstranjen z položaja, ker je bil obtožen določenih finančnih malverzacij in zato so bile uh, razpisane nove volitve. 20. maja je potekal prvi krok, 3. junija pa drugi krok in volitve uh, za župana so uh, torej potekale v Kišinavu. Na naše presenečenje pa je 19. junija mestno sodišče Kišinava razglasilo, uh, da rezultati volitev eh, da obravnava rezultate volitev, potem ko je bila obravnava dvakrat preložena. In eh, sodišče ni potrdilo rezultatov volitev 20. maja in 3. junija in izvoljeni župan Elena Stase eh, ki je predstavnik eh, proevropske platforme za dostojanstvo in eh, resnico. Eh, kljub temu, da je dobil 52 odstotkov glasov, torej ni bil razglašen za župana, pri čem je premagal kandidata socialistične stranke Jona Cefama. Torej, glede na vse to, gospod predsednik, vas želim opomniti, da na podlagi skupne izjave ki, podpis, ki so jo podpisali Evropski parlament, svet in komisija 13. junija lani. E, torej, tam smo zapisali naslednje. Spričo pobudu povezavi s premembo volilnega sistema v Republiki Moldaviji, svet, parlament in komisija Eh, izpostavljajo, da je predpogoj za finančno pomoč to, da država upravičenka spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim političnim sistemom ter vladavino prava in da zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Eh, komisija in služba za zunanje delovanje pa spremljajo eh, izpolnjevanje tega pogoja tekom dodelitve makrofinančne pomoči in tako dalje. To pomeni, da ta odločitev sodišča, ki je ne postavljam pod vprašaj, ampak želim zgolj opredeliti okoličine, v katerih je bila ta odločitev sprejeta eh, in eh, od včeraj je pač na ulicah v Kišina precej ljudi, ne vem, kako dolgo bodo ustrajali. Skratka, želim izpostaviti, da moramo zelo podrobno spremljati razmere, zato da bomo imeli dovolj. Uh, pogojev, da so politični kriteriji v veljavi, da se v celoti izvajajo v Republiki Moldavi eh, in eh, to bo potem pomenilo, da bomo lahko pripravili tudi dobro poročilo o Republiki eh, Moldavi, ki ga je potrebno pripraviti do začetka poletnih počitnic. Hkrati pa je potrebno se prepričati, v kolikšni meri Moldavija spoštuje politične pogoje. Eh, ki so predpogoj za pravočasno makrofinančno pomoč. 26. februarja letos je svet ponovno sprejel zelo dobre sklepe sveta, naj vas opomnim, v 19. in 24. odstavku je zapisano, da je Evropska unija pripravljena še naprej pomagati Moldaviji na podlagi konkretnega in zadovolj, zadovoljivega napredka na vseh reformnih področjih in ob spoštovanju strogih pogojev, ki sem jih ravno prej navedel. E, torej, glede na vse to, gospod predsednik, potrebujemo dovolj časa, da analiziramo Eh, sodbo sodišča in eh, obrazložitev te sodbe. Tu bo terjalo nekaj časa. Te zadeve ne smemo politizirati, ker govorimo o pravni državi in o neodvisnosti sodstva. Bi pa želel slišati komentarje pristojne služb komisije, eh, ker me zanima, v kolikšni meri ta odločitev sodišča predstavlja kršitev zastavljenih pogojev. Najlepša hvala. Zdaj pa še eh, drugi, drugo vprašanje, ki ga bomo danes obravnavali, gospod Šolc. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste že povedali, sem sam zastavil vprašanje komisiji in prosil za pisni odgovor v zvezi s finančnimi goljufijami v Republiki Moldaviji. Verjetno niste vsi seznanjeni s kontekstom, v okviru katerega je bilo zastavljeno to vprašanje. Ob koncu leta 2014 je prišlo do različnih finančnih goljufij. Milijardo ameriških dolarjev so iz bank prenesli v tujino in tega ukradenega denarja kljub preiskavam še niso vrnili. Kroll, britansko podjetje, ki je bilo zadolženo strani centralne banke, je opravilo interno preiskavo ter v drugem poročilu, kratka različica je bila že objavljena, večji del poročila še ni objavljen in nihče skoraj da nima dostopa do njega. Decembra 2017 je bilo torej objavljeno in zelo verjetno je, da je polovica denarja še vedno dostopna do za partnerske države in akterje. Torej, vsi, ki sodelujejo v tej preiskavi, bi morali imeti dostop. Zanima pa me, na podlagi katerega mandata sodelujejo z organi odkrivanja in preiskovanja. Namreč Kol pravi, da naj bi vsak izmed teh partnerjev zadrževal določeno vsoto od tega zneska. Zanima me, ali je v tem znesku tudi kaj evropskih sredstev kot je rekel ravno kar kolega Ostrevičius, mi smo v zadnjih letih ponudili kar nekaj finančne pomoči. Zato moramo dobiti jasne odgovore v zvezi s tem, o čem natančno se natančno pogovarjamo, kakšen pravni okvir sploh obstaja po mnenju komisije s tem v zvezi, ali res lahko zamrznemo določena sredstva, ali lahko kaznujemo tiste, ki so namenoma ovirali preiskavo. Zanima me, kakšne ukrepe bo sprejela komisija zoper te tretje države, naprimer tudi, ko gre za Hongkong, Ukrajino in Ljudsko republiko Kitajsko. Zato, da bi tudi njih prepričali, da nam pomagajo pri vrnitvi tega ukradenega denarja. Odvetniki v Moldaviji pravijo, da organi pregona niso prevzeli svoje odgovornosti v odnosu do Evropske unije. Preberite si tudi skupno izjavo z 13. junija 2017. Verjetno Olaf že preiskuje zadevo ali pa kakšna druga struktura v Evropski uniji, zato me zanima, kaj se dogaja s tem denarjem, ki so ga vzeli iz bank. Ali je ta denar še v Evropski uniji? Verjetno ja, tako da je to zadeva, ki se tiče tudi nas, zato moramo pri izvajanju pridružitvenega sporazuma z Moldavijo poštevati tudi ta vidik. Hvala Petras, hvala Helmut. Zdaj pa besedo predajam gospodu Majer Hartingu. Znan gost v našem odboru, hvala lepa, da ste se tako kratkoročno odzvali na naše vabilo, ampak vemo, da je Moldavija za nas zelo pomembna, tako da smo želeli dobiti informacije z prve roke. Hvala, gospod predsednik, upam, da sem tudi danes dobrodošel gost. Naj najprej povem, da se bom odzval na razvoj dogodkov do zdaj, na to se bom odzval tudi na ta vprašanja gospoda Šolca. ECFIN oziroma predstavniki GDE Home bodo verjetno lahko povedali kaj več s tem v zvezi. Na začetku naj povem, da Evropska komisija zagotovo spremlja zadnji razvoj dogodkov v Republiki Moldaviji. Kišinovsko mestno sodišče je sprejelo namreč odločitev, da ne bo potrdilo imenovanja župana v Kišinau. To smo danes že slišali in to nas skrbi. Verjetno ste videli tudi izjavo tiskovnega predstavnika, visoke predstavnice, ta je bila podana včeraj zvečer. Gospod Nastasev je bil izvoljen na volitvah z večino 52 odstotkov glasov. Tudi opazovalci in poraženi kandidat, ki je izgubil proti njemu, so priznali to zmago. Evropska unija od Moldavije pričakuje, da bo zagotovila delovanje demokratičnih mehanizmov skladno z mednarodnimi standardi in skladno z zavezami, ki izhajajo iz pridržitvenega sporazuma, še posebej, ko gre za določbe o volitvah. Pritožbeni postopki še tečajo, zato moramo poskrbeti za to, da bodo tekli na pravičen, pregleden način. Za nas je pomembno predvsem to, da se spoštuje želja voljivcev. Kot smo že slišali, prebivalci Kišinava so izrazili svoje nezadovoljstvo, včeraj so začeli tudi protestirati, ti protesti naj bi se nadaljevali. Svoboda združevanja, svoboda izražanja sta dve temeljni načeli in pričakujemo, da bo Moldavija ti dve načeli tudi zagotavljala. Kar zadeva trenutno stanje, naša delegacija se sestaja z vsemi zadevnimi deležniki, analiziramo situacijo, tesno se usklajujemo z ostalimi mednarodnimi partnerji, ki so izrazili sorodne pomisleke. V mislih imam predvsem ZDA. Volilni okvir, kot ste že sami rekli, je bil predmet razprave z Moldavijo lani. Volilni sistem so potem spremenili. Omenili ste že tudi skupno izjavo sveta, parlamenta in komisije, to je priloženo k odločitvi o makrofinančni pomoči. Sklepam, da bo tudi komisija bolj podrobno komentirala, kaj se dogaja trenutno na področju gospodarskih in političnih zavez, ali jih Moldavija izpolnjuje, kaj je s političnimi predpogoji kot rečeno, učinkoviti demokratični mehanizmi so pomembni, večstrankarski parlamentarni sistem, potem varovalke na področju vladavine prava, spoštovanje človekovih pravic. To, kar se trenutno dogaja v državi, se dotika vseh teh vprašanj. Povsem jasno je, da bomo morali zadeve zelo odblizu spremljati, da bomo lahko pripravili končno poročilo in tudi sprejeli končno odločitev glede makrofinančne pomoči. Kar zadeva politične razmere v Moldaviji, stališča od lanskega leta nismo spreminjali, na voljo so sklepi sveta z februarja 2018, te ste tudi omenili. Ti sklepi sveta so zelo jasni, še vedno obžalujemo, da nekaterih temeljnih priporočil, ki jih je podala Beneška komisija, niso upoštevali. Naj povem še par besed o resnih pomislekih, ki jih imamo v zvezi s to preiskavo bančnih goljufi. To vprašanje je tesno povezano s celovitim vprašanjem, kako se zagotavlja vladavina prava v Moldaviji. V sklepih, ki sem jih omenil, tudi piše, da naj organi v Moldaviji zagotovijo ustrezno preiskavo bančnih goljufi, ki smo jih razkrili v letu 2014. Celovita pregledna, nepristranska preiskava mora biti opravljena s tem v zvezi. Moldavska vlada je sicer sprejela nekaj ukrepov na bančnem področju, da bi preprečila ponovitev sorodnih dejanj v prihodnje. Žal pa, če sem zelo diplomatski, nimamo občutka, da je bil dosežen zadosten napredek na tem področju. S tem se tudi spodkopava verodostojnost reforme na področju boja proti korupciji v tej državi. Verjetno še niste vsi ugotovili, da ti dve temi, ki jo obravnavamo, zadevata gospoda Nastaseja. On je igral pomembno vlogo tudi v času demonstracij proti bančnim goljufijam. On je bil eden od najbolj glasnih zagovornikov in predstavnikov opozicije na tem področju. Je pa zanimivo, da je bil nezadosten napredek dosežen, pri preiskavi bančne goljufije. In uh, nesprejemljivo je, kako so gospoda Nastasija, ki je bil izvoljen na mesto župana, enostavno odstranili ste funkcije. To bi bilo zaenkrat vse z moje strani. Hvala lepa, gospod Majer Harting. Bi želeli še kaj dodati? Če ne, potem besedo predajam. Aha, GD Home. Izvolite gospa Sipola. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa Sipala iz GD za notranje zadeve in migracije. Naj povem, da je seveda komisija zavezana temu, da ponudi kakovostna, relevantna poročila in tudi odgovore na vaša vprašanja. Vi ste izkoristili pravico, ki jo imate, uvrstili to točko na dnevni red, komisija pa bo seveda podala uraden pisni odgovor na to pomembno vprašanje. Seveda moramo pri naši opraviti postopek politične potrditve odgovora. Zelo pomembno je, da veste, da komisija skupaj s svetom in službo za zunanje delovanje posveča veliko pozornosti tudi bančnim goljufijam, kot eh, smo že slišali strani službe za zonanje delovanje. Svet je sprejel sklepe na to temo. Posledice teh goljufij moramo seveda ustrezno poštevati tudi v revidirani pridružitveni agendi za obdobje 2017-2019. O tem smo se pogajali služba za zonanje delovanje in komisija. Augusta lani je bilo to sprejeto. Omenja se tudi bančne goljufije in izterjavo sredstev, kar zadeva vaše vprašanje oziroma vprašanje, kakšne instrumente ima na voljo Evropska unija za to, da se loti izterjave sredstev. Drugo vprašanje pa je vezano na to, kateri evropski organi sodelujejo pri tem postopku omenjamo direktivo o zasegu iz leta 2014. Vse države članice imajo na voljo ustrezne instrumente, če so seveda prenesle evropsko zakonodajo, ker imajo instrumente, s katerimi lahko zasežejo in zamrznejo premoženje, ki je nastalo s pomočjo kaznjivih dejanj. Če obstaja torej premoženje v državah članicah, premoženje, ki je rezultat bančne goljufije in če se to premoženje ugotovi v katerikoli državi članici, potem morajo pravosodni organi v tej državi na podlagi nacionalne zakonodaje, v katero je bila prenešena direktiva o zasegu, dožnost, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Omenila bi tudi mrežo uradnikov za izterjavo sredstev na evropski ravni. Države članice imajo preko svojih organov v okviru te mreže možnost, da se izmenjajo informacije, da tudi vzpostavijo, kje se nahaja premoženje, ki ga je treba zamrzniti. Vemo, da je to zelo pomembno z vidika sodelovanja med pristojnimi organi na ravni držav članic. Poskrbeti moramo za to, da se bo premoženje zamrznilo in tudi izterjalo. Kar zadeva ravnanje posameznikov, ki spodkopava preiskavo, takšna dejanja lahko obravnavamo kazensko pravno na podlagi nacionalne zakonodaje. Moramo pa z agencijami še preveriti, kdo, kaj počne v teh preiskovalnih postopkih in v pisnih odgovorih, bo se to zapisano. Hvala. Dobro, hvala lepa za te informacije. Hvala lepa izvršnemu organu. Besedo pa zdaj predajam kolegicam in kolegom. Koliko časa nam je še ostalo? Deset minut približno. Gospod Preda. Uh, Molčumesk, da ne prešedite. Uh, Kratki e bin. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je zelo dobro, da se danes pogovarjamo o Moldaviji. Lahko vam povsem odkrito povem, kako gledam na trenutni položaj v Moldaviji, brez kakršne koli politične nijanse. Vsi vemo, da Moldavijo vodi oligarh. Na eni strani imamo demokrata, na drugi strani imamo socialista. In ta dva politika sta se med seboj dogovorila, da bosta blokirala makrofinančno pomoč Moldaviji. Demokratična stranka in socialistična stranka si delita oblast v Moldaviji. To dejstvo pa je privedlo do še enega rezultata in sicer prišlo je do blokade pri sami preiskavi bančnih goljufi v Moldaviji. In obe strani skušata tudi razveljaviti volilne rezultate na županskih volitvah v Kišinavu. Vsi se tega zavedamo, ampak tu v Bruslju nekateri skušajo na nek način prikriti stanjo. Ampak Rovnjuk, ki ga nekateri predstavljajo kot eh, junaka, pravzaprav uživa podporo predvsem na strani komunistov. Mislim, da gre tu za pomemben političen problem, zato bi morali prisluhniti Moldavcem, ne pa tistim, ki širijo propagandne informacije. Socialdemokratska stranka v Romuniji je prav tako soodgovorna za nastanek krize v Moldaviji. In naši socialdemokrati v Romuniji skušajo preko svojih evropskih poslancev prepričati, da je ta zaveza med Dodonom in ostalimi nekaj dobrega. Zato mislim, da bi morali zauzeti zelo jasno stališče. Veliko laži se širi, predvsem, ko gre za makrofinančno pomoč, je treba razčistiti zadeve. V državi je treba vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali tudi uveljavitev demokracije, spoštovati je treba voljo volilcev. Nikakor pa ne smemo dopustiti, da se z državo upravlja naprej na tak način, če želimo, da bodo državljani imeli še kakršnokoli možnost. Hvala lepa, Viktor Boštinaru. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom se dotikal teh namigovanj gospoda Prede. Ta namigovanja so neutemeljena, bi pa vse pozval, da preverite dejstva. Držite se izključno dejstev. Če se bodo te navedbe izkazale kot resnične, bom prvi, ki bo od Evropske unije zahteval, da še enkrat preveri svoje odnose z Moldavijo. Kakšna so torej dejstva? Gre za zelo zaskrbljujočo sodno odločbo. Sicer ni na nas, da se spotikamo ob to, ampak vseeno gre za sodno odločbo, ki je bila sprejeta na politični osnovi. Kot je rekel tudi gospod Nastase, ta sodna odločba zavrača izraženo mnenje državljanov. Se strinjam, ampak da boste zdaj trdili, da gre za Politično instrumentaliziranje nekaterih politikov ali vlade v Kišinau, mislim, da obstaja precejšna razlika med temi navedbami in sprejeto sodno odločbo. Ne moremo širiti takšnih namigovanj brez kakršnih koli dokazov. Kakšni so dokazi? Komu služi ta sodna odločba? Ali služi demokratični stranki? Mislim, da ne. To je moje skromno mnenje. Demokratična stranka ni imela namreč eh, neposrednih kandidatov v Kišinau v drugem krogu so tudi izredno podprli gospoda Nastaseja. Uradno srečanje je potekalo med eh, vodstvom vlade in demokratično stranko, tudi z veleposlaniki v Kišinau, pa tudi ameriški veleposlanik je bil na tem srečanju vse zaprosili, da odigrajo vlogo sela za gospoda Nastaseja, da naj se z njim pogovorijo, naj ga vprašajo, kakšno politično podporo bi želel v drugem krogu, da mu to podporo tudi zagotovijo. In gospodu Nastasiju so posredovali takšno sporočilo. Rezultat tega je bil drugi krok volitev in na teh volitvah so izbrali gospoda Nastasja, kar je pomembno vedeti. Prejel sem tudi sporočilo v kontekstu volitev v drugem krogu in sicer, da ima Kišinav pomembne zaveznike in prijatelje tudi iz naše stranke. Nekdo iz uh, demokratske stranke je poslal to sporočilo. Zato prosim službo za zunanje delovanje, pa tudi parlament, da preverita, v čem je problem, kako se lahko v okviru pritožbe odpravi to stanje, ker želimo preprečiti nepotrebno politično krizo. Politična panorama mora biti dovolj umirjena, da se bodo lahko organizirale parlamentarne volitve. Samo dva zmagovalca sta v tem kontekstu Rusija in gospod Dodon. Hvala. Hvala lepa. Rebeka Harms. I, I two... Še dve vprašanji bi imela. Zanima me, ali so bili tudi lokalni opazovalci prisotni na teh lokalnih volitvah. Zanima me tudi, kako je sestavljen eh, volilni svet v Kišinau. Kaj ti, ti so se pritožili na sodišče? Če pustimo to ob strani, mislim, da je situacija precej problematična. Najprej naj povem, da popolnoma razumem, zakaj. Petra spovezuje to razpravo s težavami, ki so vezane na makrofinančno pomoč Moldaviji. Po drugi strani pa bi se rada dotaknila še enega problema. Namreč v Moldaviji sistemi ne delujejo. Rezultat tega je, da bodo obogi moldavske državljani plačali ceno za to ker ne bo napredka, ker ne bo uspeha pri preiskavi stoletja, ki se vrši trenutno v Moldaviji. Vse to bo seveda povzročilo hude težave. Potem, ko so izvolili proevropskega župana, nekoga, ki se bori proti korupciji in ki nasprotuje oligarhom v Moldaviji ne vem, kakšni postopki so zdaj na voljo, da se pritožimo zoper sodno odločbo. Mislim, da bi se morala vložiti pritožba. Vsi v Moldaviji pa morajo razumeti, da v Bruslju ne moremo sprejeti tega, kar se je tam pripetilo. Še posebej zaradi tega, ker Moldavijo čakajo k malu tudi nacionalne volitve, kasneje v letošnjem letu. Vse te težave, ki smo jim priča zdaj, se bodo verjetno pojavile tudi pri nacionalnih volitvah. S kolegi iz Moldavije smo se na dolgo in široko pogovarjali tudi o težavah, ki smo jih izpostavili pri reformi volilnega zakonika, predvsem pravičnost pri volilnih kampanjah je nekoliko zaskrbljujoča. Zanima nas tudi, kaj je z neodvisnostjo sodstva. Ni prvič, da se o tem sprašujemo. Vsa ta vprašanja so seveda povezana s tem, kar se je pred nekaj dnevi zgodilo v Kišinavu. O teh vprašanjih se že dolgo časa pogovarjamo, kakšnega napredka pa ne vidimo. Hvala lepa, Rebeka Harms, jasno ste povedali svoje. 15 minut že zamujamo. Bom skušal vseeno se držati časovnega okvira, kolikor se le da. Par minut vam dan, da odgovorite na vprašanja gospoda Prede, gospe Harams, tudi gospod Lenard, vodja sektora za makrofinančno pomoč iz GD. Ja, za gospodarske in finančne zadeve je še z nami, bi tudi vi želeli kaj povedati. Začnemo z vami ali s kolegom iz generalnega direktorata. Izvolite. Yes, Najlepša hvala. Kar zadeva makrofinančno pomoč in izplačilo tranš, tri ključne elemente je treba upoštevati. Najprej mora biti podana pozitivna ocena političnih in gospodarskih okoliščin, to je tudi v memorandumu o razumevanju politični predpogoji morajo biti izpolnjeni in vse tisto, o čemer smo se dogovorili z mednarodnim denarnim skladom. Skupaj z službo za zunanje delovanje in ostalimi službami smo preverjali, ali so izpolnjeni pogoji za prvo izplačilo. Naj omenim tudi to, da so ti pogoji in izpolnjevanje teh pogojev vezani tudi z vprašanjem, ki ga obravnavate danes. Mi se želimo seveda boriti proti korupciji in pranju denarja. Vsi ti pogoji morajo biti izpolnjeni, če želimo ponuditi strukturne rešitve za težave v Moldaviji. Vzpostaviti je treba ustrezne organe, ki bodo okrepili boj proti korupciji in pranju denarja. Zagotoviti moramo tudi dovolj operativnih in proračunskih sredstev v ta namen, da bodo ti organi lahko tudi delovali. Predvsem gre za urad za boj proti pranju denarja in za preprečevanje pranja denarja. Nedavno so ga vzpostavili. Spremenili so tudi domet eh, funkcij tega organa in proračun, ki mu je dodeljen. Potem je tu še vprašanje organa za nacionalno integriteto, kako se bodo najemali uradniki v tem organu, kako bodo delovali. Potem je pa tu še novi urad za izterjavo sredstev. Poskrbeti moramo za to, da bo ta urad učinkovito deloval in da bo imel na voljo dovolj kadrovskih in proračunskih verov. Verjetno veste, da je bila nedavno objavljena nova strategija za izterjavo sredstev. Vloga nove agencije za izterjavo sredstev bo v tem kontekstu bistvenega pomena. Tako da so tudi ukrepi iz našega memoranduma razumevanja prispevali k temu cilju. Glede strukturnih ukrepov naj povem, da je za tretjo tranšo predvidena tudi posebna določba v zvezi z bančno goljofijo, Adeko banka social in še ena banka so bile vključene v to bančno goljofijo. In tudi pristojni organi so v tej zadnji strategiji za izterjavo sredstva omenili, da bo treba izvesti konkretne ukrepe za povrnitev teh sredstev. Kar zadeva makrofinančno pomoč v okviru pogojev za izplačitev makrofinančne pomoči smo jasno navedli, kaj vse je treba storiti. Hvala lepa, gospod Lenarc. Kolega Majer Harting za zaključek. Še kdo? Vprašanje ali kaj drugega? Okay, okay Lahko kolega Šolc poda še par komentarjev, ampak na kratko. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Marhartung, za razumevanje. Prisluhnil sem tem odgovorom. Komisija je zagotovila, da mi bo poslala konkretne odgovore, natančne odgovore na vprašanja. Upam, da boste to izpolnili ne čez tri mesece, temveč eh, hitro. Seveda je treba to upoštevati, se o tem pogovarjati tudi v kontekstu makrofinančne pomoči. To smo storili že zadnjič, ampak nič se ni spremenilo v tem obdobju. Vi pravite, da pri tem primeru ni prišlo do nobenih sprememb, nobenih premikov, zato je treba stvari spremeniti. Upam, da boste zagotovili vse ustrezne informacije, da se bomo kot so zakonodajalci lahko tega vprašanja ustrezno lotili. Hvala. Kolegice in kolegi, sam imam edini težave zaradi zamud, ker moram ustrezno upravljati s časovnico na tem uh, sestanku. Samo še kolega Maja Harting, potem pa zaključimo. Se upravičujem. Um, all, um... Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva makrofinančno pomoč. ECFIN je že omenil tudi gospodarske in finančno-politične zaveze. Kar zadeva politične predpogoje, glede na zadnji trend, se nam zdi, da bi morali zelo skrbno spremljati, kako se bodo razmere odvijale naprej, preden zaključimo svojo oceno. Ta pa bo vplivala tudi na dokončno odločitev. Spremljali bomo tudi postopek pritožbe, ki je po mojem mnenju ključnega pomena. Se strinjam, da ni Evropska unija ali kdorkoli drug poklican, da se odziva na sprejete sodne odločbe, ampak Moldavija ima to nesrečno tradicijo, da prihaja do politizacije pravosodja, zato moramo zadeve odblizu spremljati tudi z tega zornega kota. Kot sem že povedal, vodoma za nas je bistvenega pomena to, da se spoštuje želja voljivcev. Bojimo se namreč, da bodo pravosodni postopki preprečili to, da se spoštuje volja voljivcev. Kar zadeva opazovalce, mislim, da so bili prisotni zgolj lokalni opazovalci glede volilnega sveta. O tem eh, trenutno ne morem podati odgovora, se bom. Eh, oglasil kasneje, ne vem, kako je vse skupaj organizirano. Tudi naša delegacija skuša pregledati volilno zakonodajo, da bomo bolje razumeli, kaj ta sodna odločba dejansko pomeni v praksi. Gospa Radu je trenutno županja, ona je sicer neodvisna ampak kolikor vem, je blizu demokratični stranki politično gledano, dokler ni izvoljen nov župan, bo ona seveda ostala na tej funkciji. Ne vemo, kdaj bi potencialno potekale nove volitve, vse je odvisno tudi od postopkovnih pravil. Na podlagi ene analize piše, da se bi volitve prestavile na naslednje leto, kar pomeni, da bi gospa Rado ostala na županskem mestu še eno leto, tako da žal nima dokončnega odgovora s tem v zvezi. Hvala. Dobro, hvala lepa. Kolegice in kolegi, za zaključek naj vam povem, da bom danes podal tudi izjavo skupaj z Rebeko Harms kot so predsedujočo Euronesta in s soporočevalcem gospodom Austrevičiju sem povedali bomo, kaj se dogaja v Moldaviji. Rekli bomo, da je prišlo do korakov nazaj, kar zadeva demokratični proces in kar zadeva samo izpeljavo volilnega procesa. Kolega Austrevičijus bo seveda to upošteval tudi pri pisanju poročila o izvajanju pridružitvenega sporazuma Evropska unija Moldavija, o tem naj bi glasovali proti koncu letošnjega leta. Predsednik Dodon bo obiskal Brusel mimo grede in je tudi prosil, da bi se srečal s predstavniki komisije in s predstavniki parlamenta. Trenutno izgleda, da se bom z njim kratko srečal 28. junija in ga bom tudi obvestil o izraženih stališčih na današnji razpravi. Tako, lep dan vam želim. Dobro, kje sta naša gosta? Bosta prišla v dvorano? Se mi pridružila tudi za predsedniško mizo. So, dear colleagues. Tako, drage kolegice in kolegi, smo pri točki 19, pri zadnji točki na dnevnem redu, gre za izmenjavo mnen na temo preprečevanje konfliktov, pravna država, stabilizacija in tako naprej. Zelo prisrčno pozdravljam cenjena gosta Rudigerja Königa generalnega direktorja oddelka za preprečevanje kriznih razmer, stabilizacijo, pokonfliktno izgradnjo miru in humanitarno pomoč pri Nemškem zvezdnem ministrstvu za zunanje zadeve. Z nami je tudi Stefano Tomato pri Evropski službi za zunanje delovanje, vodi oddelek PRIMS. Tako, predvsej že zamujamo, zato bi zgolj na kratko rad povedal naslednje. Najprej bom besedo dal nemškemu gostu, gospodom Königom. Nacionalno politično okolje je zelo pomembno. Seveda se moramo prilagoditi tudi nacionalnim okoliščinam, tudi nemška vlada je to priznala, namreč eh, rekla je, da bi morali upoštevati nacionalne okoliščine, kadarkoli gre za preprečevanje kriznih razmer, stabilizacijo in tako naprej. Seveda moramo pri medijaciji imeti na voljo tudi najboljše informacije, najbolje pripravljene strokovnjake. Gospod Toma, zelo pomembno je, da Evropska unija govori z enim glasom skladno tudi s prejetimi odločitvami v letu 2009. Je pa res, da moramo biti tudi dovolj fleksibilni v pogajanjih, ko gre za ugotavljanje novih poti. Zanima nas, kakšno vlogo lahko igra Evropski parlament kako lahko delujemo fleksibilno in usklajeno tudi pri medijaciji in drugih vprašanjih. Najprej besedo dobi gospod Könih, potem gospod Tomat, potem pa verjetno sledijo še vprašanja kolegic in kolegov. Okay. Well, much, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to povabilo. Hvala za to, da ste mi dali možnost, da z vami govorim o teh pomembnih zadevah. Predsednik ima prav, nemška vlada je sprejela nove smernice o preprečevanju kriznih razmer, stabilizaciji in po konfliktni izgradni miru. To je strateški dokument za nemško vlado. Tako poskušamo iskati boljše rešitve na področju kriznega upravljanja. To je dokument, ki je osnova za delo. S tem želimo orodja izostriti, jih prilagoditi kriznim razmeram, s katerimi se ukvarjamo, in poskusimo tudi združiti niz zmogljivosti, ki jih ima nacionalna vlada da se odziva na konflikt. Po mojem mnenju je ena stvar ključnega pomena pri kriznem upravljanju in preprečevanju kriz je pomembna lekcija naslednja. Ni enega samega instrumenta ali entitete, ki bi lahko dosegla cilje sama potrebujemo kompleksen pristop, lahko gre za pristop celotne vlade ali kakorkoli ga že imenujete, ampak gre za lekcijo, ki smo se jo naučili v Nemčiji. Drugič, vidimo tudi, da se soočamo s situacijo, ko imamo vedno več konfliktov in vedno manj konfliktov se rešuje krize trajajo vedno dlje. V Ministrstvu za zonanje zadeve smo izvedli revizijo delovanja, takrat, ko je drugič prevzel vajeti v roke gospod Steinmeier. Proces revizije je eden od razlogov za to, da smo pripravili te smernice, o katerih govorim. Kaj smo torej pripravili v vladi? izboljšali smo sodelovanje z drugimi ministrstvi, tako na strukturni ravni, in kot tudi ob upoštevanju drugih instrumentov. Instrumentov nismo združili, ampak smo jih spravili v okvir enega koncepta. Ena najpomembnejših zadev pri odzivanju na krize za nas je naslednja in to je vključeno tudi v te smernice. Vprašati se moramo, kakšni so naši cilji, kaj želimo doseči, ko se Nemčija odziva na krize. Bistvo je naslednje. Na koncu moramo dobiti politični proces, zato da bomo na koncu imeli zamisel in okvir, ki ga želimo videti ob koncu konfliktne situacije. Na to pa pripravimo instrumente za to, da se bo ta proces začel in zaključil. To so preprosta načela, ampak to je lažje reči kot storiti. Naučiti se moramo bolje sodelovati na medvladni ravni zadeva ni vedno preprosta, veliko je institucij, ki so vključene v to, številni pripeljajo izkušnje s seboj k pogajalski mizi, pa tudi pogajalska izhodišča. Drugič, če rečem, da nobena institucija sama ne more rešiti konflikta, potem to velja tudi za vsako posamezno državo, tudi vsaka država ne more sama rešiti tega konflikta in konfliktov nasploh. Na številnih ravneh lahko vidimo, da se pojavljajo podobna vprašanja in da se iščejo enake rešitve z različnih zornih kotov, seveda. Na osnovi tega lahko mi pripravimo partnerstva z mednarodno skupnostjo in institucijami. Jaz sem zdaj tukaj v srcu Evropske unije in Evropska unija si zastavlja enaka vprašanja. Evropska unija je pripravila novo strategijo, ki se imenuje integrirani pristop. Konceptualno je to zelo podobno smernicam, ki jih imamo mi. Oblikujejo se nove institucije v okviru SZD. Moj kolega Stefan sedi tukaj ob meni. Na številne načine sodelujemo z institucijami EU, zlasti z oddelkom Prizen. Iščemo načine sodelovanja, iščemo načine, da bi političnim odločitvam dali več teže. Ampak, če si pogledamo raven Združenih narodov, lahko vidimo, da je gospod Guterres, generalni sekretar OZN, uvedel kar nekaj reform na področju zagotavljanja miru in varnosti. In tudi te reforme so podobne našim. Poskrbeti želi, da bi OZN bil bolj prožen, da bi se lažje odzivali na potrebe na terenu. In kar zadeva mednarodno raven še en komentar. Omenil bi Svetovno banko. Svetovna banka prav tako izvaja reformni proces, izvaja ga zadnji dve leti. Oblikovali so organ, ki se imenuje krhkost, konflikt in nasilje. To je oddelek, ki se ukvarja s temi vprašanji. Zato, da bi se tudi Svetovna banka lažje odzivala na te razmere mi se pripravljamo za oblikovanje omrežja z vsemi temi organi in institucijami. Sodelujemo tudi na praktični ravni, zato da bi dosegli cilj, torej da bi se bolje odzivali na krize, da bi dosegali boljše rezultate. To je tisto, kar je namreč nujno potrebno po našem mnenju. S tem se ukvarjamo torej na nacionalni in mednarodni ravni. Na koncu pa še en komentar. V zunanjem ministrstvu smo pripravili ta generalni direktorat, ki ima zelo dolgo ime, ampak obstaja razlog za to dolgo ime, kajti. Omeniti je res treba vse te štiri elemente in to so instrumenti, ki jih ima zunanje ministrstvo za krizno upravljanje. Gre za preprečevanje, stabilizacijo, pokonfliktno izgradnjo in humanitarno pomoč. Vse te instrumente smo združili v direktoratu. Prav tako smo združili proračune. Oblikovali smo torej enotno entiteto, en organ, ki se ukvarja s tem. Podpiramo politične procese, podpiramo politične akterje in tudi regionalne pisarne v okviru zunanjega ministrstva. Če vam lahko podam samo en primer, lahko omenim mediacijo. Pred tremi leti smo si pogledali medijacijski portfelj in ulogo Nemčije pri medijaciji. Vprašali smo se, kaj želimo doseči. Tri leta je minilo od tega in zdaj imamo dobre vezi s partnerji v EU, tako na dvostranski kot tudi na večstranski ravni sodelujemo z OZN, tam smo aktivni na 40 projektih, ki jih podpira Nemčija na področju medijacije. Ne gre za to, da bi dobili Nobelovo nagrado za mir. To ni naš namen. Naš namen je podpreti prizadevanja za mir in medijacijo. pomagamo drugim institucijam, pogosto OZN, ampak ne izključno OZN. Podpora je zelo raznovrstna. To vključuje finančno podporo, pa tudi zagotavljanje konceptualnega regionalnega znanja, naprimer zato, da se zagotovi mir. Na koncu pa lahko zagotovimo tudi aktivno vlogo, ko se Nemčija aktivno vključi v procese medijacije s tem bomo nadaljevali. In oblikovali smo tudi cel niz usposabljanj za medijacijo. Sodelujemo z različnimi institucijami na mednarodni ravni, ki se s tem ukvarjajo, kajti naše mnenje je, da je medijacija eno od orodij, ampak da je pomembno orodje pri reševanju kriz, ampak tudi pri preprečevanju medijacija je lahko tudi preventivno orodje. To je pomembno in vem, da lahko vi, poslanci in politične skupine, nasploh odigrate pomembno vlogo pri tem. Veliko pobud je že prišlo tudi iz parlamenta, zato da bi se oblikovali pogovori na parlamentarni ravni. Vem, da povezave obstajajo torej tudi na tej ravni in to je zelo pomembno in s tem zaključujem. Hvala. Hvala, gospod König. Zdaj pa gospod Tomat. Izvolite. Hvala, hvala, da ste me sprejeli tukaj. Če dovolite, vam bom predstavil nedavne rezultate, ki so sad našega dela. Kakor ste slišali, imamo Evropsko globalno strategijo, to je okvir za razpravo o integriranem pristopu za reševanje konfliktov in kriz. To je naš odziv na nov način obravnave konfliktov kajti zdaj lahko vidimo, kakšni koncepti se pojavljajo, naprimer odpornost, stabilizacija in povezave, ki so nenavadne, naprimer humanitarni vidik in razvojni vidik. Svet je tudi mnogo bolj kompleksen, kot je bil prej. Rudiger je povedal, da to počnemo v okviru evropske strategije, ampak tudi druge institucije so aktivne na tem področju. OZN, naprimer, se sprašuje o tem, kako bi preprečovanje konfliktov bila glavna prednostna naloga. OZN in Svetovna banka pripravljata nov dokument pot do miru. Če si preberete dokument, je sklepta, da se konflikti med seboj razlikujejo, da moramo biti aktivni v vseh fazah konfliktov in da potrebujemo celovit pristop. In to je enak koncept, kot je koncept globalne strategije EU. Podobno se dogaja na ravni držav članic. Z Nemčijo imamo privilegiran odnos in to je posledica tega, da tudi Nemčija meni, da je to pomemben koncept in generalni direktorat je rezultat teh razmislekov. Tudi z civilno družbo smo začeli podoben proces. To je zdaj ključni del integriranega procesa. Civilno družbo vedno bolj vključujemo v svoje eh, razmisleke. Organizirali smo tudi kar nekaj dogodkov z Apple, to je urad za spodbujanje miru, ne samo zato, da bi govorili o konceptualni ravni, ampak tudi o operativni ravni. Oddelek prizm je odziv na to. Gre za strukturo, ki želi na celovit način obravnavati konflikte in krize. Želimo si, da bi to bilo vozlišče za vse različne akterje. Sodelujemo z državami članicami v svetu, s komisijo in vedno bolj smo v stiku s parlamentom. Vi ste naš naravni partner. Razmišljamo tudi o kratkoročni izmenjavi uradnikov, zato da bi pripravili strukture skupaj Ne gre za to, da bi spremenjali mandate institucij, ampak želimo poskrbeti, da lahko dobro operativno sodelujemo na terenu. Troje želim omeniti z našega vidika in sicer preprečevanje konfliktov. Pripravili smo konceptualni dokument, o katerem zdaj razpravlja svet tam smo predstavili nekaj zamisli. Želimo imeti politične razprave o preprečevanju konfliktov in to je ključen element. Gre za vnaprejšnje ukrepanje, zato pa je potrebna politična teža. Želimo si več tega v svetu. Prav tako želimo oblikovati mrežo za preprečevanje konfliktov, kjer bi sodelovali višji uradniki na ravni Evropske unije, mislim, da ima tudi Nemčija že uradnika za to. To bo pomembno, zato da poskrbimo, da bodo povezave dobro stekle med institucijami in državami članicami. Prav tako si želimo okrepiti zmogljivosti glede analize konfliktov. Zelo pomembno je, da poznamo podrobnosti, če se lotevamo reševanja konflikta. In Oddelek prizm je namenjen temu, da bi mi imeli to zmogljivost, torej da bi lahko dobro analizirali konflikte. S komisijo iščemo načine tudi, kako bi lahko povezali politike in programe. Poskrbite, želimo, da bi bile vezi trdne in s tem se spet vračam nazaj k zamisli vozlišča, da bi torej vse ideje našle dom pri nas. Še nekaj zelo pomembno, to je pomembno za parlament in sicer to so volitve. Pri tem imate pomembno vlogo vi in to je element, na katerega je treba biti pozoren, ko govorimo o konfliktih. Volitve so vedno problematične, zato moramo biti tukaj previdni in mi poskušamo sodelovati tudi z vami. In zdaj smo prvič organizirali usposabljanje za tiste, ki bodo spremljali volitve v Zimbabveju. Posvečamo se občutljivim temam v okviru tega konflikta. Sodelovali pa bomo tudi z drugimi, ko bomo imeli na voljo dovolj sredstev. To izhaja iz zamisli, o kateri smo govorili z gospodom Šake ko je bila v Keniji. Kar zadeva medijacijo, oblikujemo zmogljivosti za to v okviru modelka Prizn. Države članice nas podpirajo, zagotavljajo strokovno znanje, na voljo pa imamo tudi prožna orodja, ki nam omogočajo, da medijacijo lahko ponudimo po vsem svetu. Imamo dve orodi, gre za okvirni sporazum, za katerega se zahvaljujem parlamentu. Hvala, da ste nam dali to orodje. Proračun je zelo majhen, ampak to nam omogoča, da takoj financiramo dejavnosti medijacije ali oblikovanja miru. To je res bilo potrebno. In še eno orodje smo razvili skupaj, skupaj z FBI, to se imenuje Hermes. In s tem lahko financiramo procese medijacije zunaj EU s tretjimi stranmi. Naprimer, če vzamete Srednjeafriško republiko, potrebovali so pomoč in s pomočjo našega sporazuma smo zagotovili strokovno znanje predsedniku in predsednik te države je sprožil postopek v okviru Hermesa, pa zdaj eh, spodbujamo razprave. Čisto kratek bom. Na koncu še nekaj, gre za stabilizacijo. To je bilo tudi omenjeno in to je koncept, ki smo ga omenili pred kratkim. Stabilizacija je urodje, ki omogoča preprečevanje nasilja in konfliktov, predno se ti sploh pojavijo. Strokovnjake iz EU in držav članic bi lahko uporabili na terenu, ko se lahko pojavi nasilje da bi to poskusili preprečiti. Naprimer, v srednjem Malju smo to storili in rezultati se že kažejo, lokalnim oblastem pomagamo pri reševanju glavnih gonilnikov te krize. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi. 10-15 minut, če imamo časa. 3-4 govornike imamo, prav. dve do tri minute vsak. Gospa Post začenja, izvolite. Hvala lepa. Hvala za pomembne informacije. Sama bom poročevalka za poročilo o tem, da bi krepili zmogljivosti EU na področju preprečevanja konfliktov in medijacije. Upam, da bom lahko z vami kasneje še v stiku. Dobro, hvala. ta teden sem se sestala z uradom za stike za spodbujanje miru, z organizacijami in z deležniki. Še naprej bom v stiku z njimi, seveda. Vidim, da je tukaj tudi poročevalka v senci iz vrst zelenih. Govorili smo o različnih vprašanjih. Govorili smo o akcijskem načrtu, o boljši koordinaciji med različnimi instrumenti in državami članicami in govorili smo o sistemu zgodnjega obveščanja. Govorili smo o tem, da bi bolj vključili mlade in ženske. Govorili smo tudi o tem, da je potreben dolgoročni politični cilj, torej kaj si želimo, ne samo da sklenemo konflikt ampak razmisliti je treba tudi o prihodnosti. Govorili smo tudi o boljšem sodelovanju med prestolnicami in tistimi, ki delajo na terenu. Politična volja je potrebna za preprečevanje konfliktov in za medijacijo. Govorili pa smo tudi o usposabljanju za medijacijo za evropske poslance in govorili smo tudi o boljšem sodelovanju med različnimi enotami, vključno z preprečevanjem konfliktov in to širše. Govorili smo naprimer o trgovini, okolju in tako naprej. Govorili smo tudi o analizi dobrih rezultatov, zato da bi videli, kaj deluje in kaj ne. Veliko smo govorili tudi o spravi. To je pomembno in treba je poskrbeti tudi za oblikovanje zaupanja. Tako smo začeli. Mislim, da bomo poročilo začeli pisati v začetku septembra, zato bom z veseljem ostala v stiku z vami. Hvala. Thank you for the yes, green. I forgot one thing. Yeah. We also Hvala lepa. Govorili smo tudi o tem, da je treba zagotoviti izobraževanje za krepitev demokracije. For the green group, Ms. Valero. Gospa Valero, zeleni, izvolite, hvala lepa. Lepo je bilo slišati vaše smernice, zato ker sem vas želela nekaj vprašati v zvezi s tem. Moje vprašanje je, ali ne bi potrebovali kaj takega na evropski ravni. To je vprašanje za oba. Vi imate SIF, izvršno agencijo. Zanima me, ali bi lahko tudi mi delali na tem v Evropskem parlamentu. Morda bi lahko Nemci predstavili to zamisel v svetu. Gabriel nekdani zunani minister je omenil PESCO plus na področju varnosti, zdaj pa je zunani minister dejal, da potrebujemo evropske mirovne sile. Aleksandr Langer je leta 1994 že to omenil, on je naš nekdani član. Pripravljena je bila tudi študija izvedljivosti, ki smo jo dobili v Evropskem parlamentu, ne vem, ali jo imate, drugače vam to lahko posredujem. Prihajam z Švedske. O tem smo že večkrat govorili in morda bi lahko sodelovali Nemci in Švedi. Morda bi si lahko za to prizadevali na ravni EU. na področju zunanje politike se lahko marsikaj naučimo in kar zadeva preprečevanje konfliktov, tega ljudje ne vidijo, če smo uspešni. Kajti veliko je uspešnih zgodb, ki jih ne poznamo. V parlamentu več govorimo o vojni in o obrambi, ne govorimo veliko o miru. Mislim pa, da je cilj mir, ko govorimo o varnosti in obrambi. Enkrat sem izvedla preizkus. Imela sem dokument in vsakeč, ko je bila omenjena obramba, sem to zamenjala z mirom. In ko smo na koncu prišli do konca dokumenta, so rešitve, ki so na voljo, drugačne, če imamo v mislih mir, ne pa obrambe. Mislim, da bi vsi to lahko storili. Zdaj pa še denar. A niste rekli tri minute? No, dve pa pol. Kratko vprašanje o denarju. Instrument za stabilnost in mir bo zdaj dobil manj sredstev, kaj menite o tem? Denarja je namreč manj. Hvala. Veliko stvari bi lahko pokomentiral, pa ne bom. Ljudi, ki zanima obramba, zanima tudi mir. Ne vem, zakaj je to protislovja. Hvala, gospod Ljuzing. Hvala. Nadaljevala bom tam, kjer je končala gospa Valero. In sicer. Evropska unija zdaj več pozornosti namenja varnosti in to bi lahko pomenilo tudi več civilnih operacij gospa Mogherini je pripravila nov instrument, gre za Evropski instrument za mir. V tem instrumentu ni praktično nobenega področja za preprečevanje civilnih konfliktov, gre za to, da bi se povezovali z partnerskimi vojskami in, in jih oboroževali. No, čeprav je v imenu instrumenta beseda mir. V Evropski uniji se veliko govori o sestavi različnih instrumentov na zunanje političnem področju. Omeniti želim operacijo Kruh za svet. To je stališče in eh, mislim, da Sem se iz tega veliko naučila, ampak ker nimam na voljo veliko časa, o tem ne bom govorila. Ampak zelo pomembno je, da združimo te instrumente. Svet, eh, kruh za svet je združil več kot 20 različnih instrumentov, civilne instrumente, preventivne instrumente, tega pa zdaj ne bo več na voljo. Civilni nadzor nad varnostnim aparatom mednarodni tribunal, komisija resnice in sprave, demobilizacija, ponovno vključevanje, podpiranje otrok, ki so prisiljeni v vojsko in tako naprej. Zanima me, kaj menite o tem. In vedno opozarjam na naslednje. Lonec ima dno. Če porabimo več na enem koncu, potem to pomeni, da bo na drugem koncu manj. In to je vedno tako. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi. Povedali so mi, da nas tolmači zapuščajo. Ura je 12:30, dokler so tukaj, lahko govorite v svojem jeziku. Analiz. Nemško, angliško kakorkoli že. To je bilo na moji velikonočni oziroma božični voščilnici. Prihajam iz Nemčije in imam konkretno vprašanje. Omenjal se je instrument ISSP. V Nemčini se to imenuje pobuda za razmislek. Zunanje ministrstvo, obramno ministrstvo dela na tem, zanima me, ali sodelujete pri tem čestitke, da imate to enoto v zunanjem ministrstvu, to je velik korak naprej. Steinmeier je to uvedel, zdaj pa nadaljujete s tem. Včeraj smo slišali poročilo o podnebni diplomaciji. Parlament je naredil zdaj korak naprej. Zanima me, kako visoko je podnebna diplomacija na vašem redu prednostnih nalog. sklenil bom z vprašanjem o krizah. To je vprašanje tudi za gospoda Tomata. Kako velika je vaša enota? Ali to pokriva večletni finančni okvir? Zanima me tudi, kako bi lahko še bolj delali na tem, da bi bila Evropska unija na koncu močnejša. Hvala.